Thank you, friends. Thank you. Hvala lepa. Some of us just made it from the coordinators meeting to make it here. And of course, torej nekateri smo bili na sestanku z NATO. Um, ampak najprej želimo pozdraviti podpredsednico komisije, gospod Vero Jurovo, komisarko za vrednote in preglednost z nami je prišla, da bi imeli strukturni dialog o njenih pristojnostih. In to so točke, ki so zelo pomembne tudi za naš odbor LIBE. Gre za krepitev demokracije, pluralizm medijev in svobodo medijev, boj proti dezinformacijam, krepitev vrednot eh, pravne države, Um, ozaviščanje in spremljanje izvajanja listine o temeljnih pravicah in eh, tudi um, kako je s pristopom EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah v šestem členu pogodbe Evropske unije piše, da je to zaveza Evropske unije, ni pa se še eh, izvedla. Um, Sedaj pa bomo najprej poslušali podpredsednico komisije, na to bo sledila razprava. V razpravi bodo imeli prvi kot besedo koordinatorji. Ampak kot rečeno, vas dan že povdarjam, da je danes eden tistih nivov, ko je čas še kako pomemben, kajti do povdan smo že imeli dva panela po uro in pol Eh, in uh, se skoraj ni išlo. In zdaj je spet ista, eno uro in pol, dialog z vero Juro bo mogoče ne bo zadostovalo, ampak če boste ugotovili, eh, da uh, prekoračamo čas, potem bi morali spet, bi moral spet drugi gost čakati pred vrati, kar ni zelo vljudno. Hvala, gospod predsednik. Seveda, čas je pomemben, pa tudi vrednote in preglednost. In zato me veseli, da sem spet eh, tu pri vas. Eh, prvi, prva priložnost eh, za dialog z vami. In mislim, da je to zelo pomemben trenutek za dober začetek novega mandata. Kot veste, in z mnogimi od vas um, sem že v prejšnjem mandatu zelo dobro sodelovala, za kar se vam želim zahvaliti in želim vam tudi zagotoviti, da se bom zelo trudila, da bomo um, še naprej z enako energijo in intenzivnostjo sodelovali pri temah, ki so v skupnem interesu. Naša razprava poteka ravno ob pravem času. Ravno danes je komisija um, razglasila digitalni svežen um, in pokazala, kako se želimo soočiti z enim velikih izzivov, uh, digitalno revolucijo. In to je seveda blizu tudi um, temu odboru in sicer zanesljivost podatkov, varnost podatkov, umetna inteligenca. Začela bom s tem svežnjem in potem bo šlo za. Um, trojico. To pomeni pravna država, temeljne pravice in demokracija. Ključna tema digitalnega svežnja, ki smo ga sprejeli danes, je, da mora tehnologija služiti ljudem in ne sme biti obratno. To je um, to, kar si želimo kot evropski model, ki bo temeljil na odličnosti in zaupanju. Evropski model, ki v celoti spoštuje vrednote eh, in eh, pravila in ki je vključen v temeljne pravice. Evropski model, ki preprečuje eh, tveganje pristranskosti ali diskriminacije zaradi uporabe umetne inteligence in sicer od vsega začetka. AI, umetna inteligenca, je transformativna tehnologija, ključnega pomena za naše stoletje. To lahko prinese veliko korist za družbo in ekonomijo, vendar lahko tudi odpira vprašanja o dostojanstvu, o zasebnosti, o nediskriminaciji, o svobodi izražanja in tako naprej. V beli knjigi, ki smo jo objavili danes, smo prokazali politične možnosti, kako doseči eh, spodbujanje umetne inteligence in se obenem soočiti tudi z izzivi, ki so povezani z določenimi uporabami te tehnologije. Konsultacija, posvetovanje bo vodilo do prihodnih odločitev, ki jih bo sprejela komisija na tem področju. Temelj, eh, in sicer eh, bomo sledili pristop, ki temelji na Ehm, tveganju. Ehm, vsi ti sistemi morajo biti transparentni, ehm, morajo biti tudi sledljivi. In zato smo tudi za prostovoljno označevanje. Javno sem že rekla, da moramo preprečiti eh, črne skrinjice, ki niso razumljive. Razviti AI na temelju skupnih vrednot je lahko prednost v času, eh, ko je zaupanje pomemben dejavnik za um, začetek in uporabo novih tehnologij. Digitalni svežen vsebuje tudi strategijo za podatke. Um, moč Evrope je v notranjem trgu in moramo zagotoviti, da bo notranji trg za podatke postal realnost. In zato predlagamo boljšo izmenjavo podatkov, podatkov in uporabo um, in dostop predvsem do industrijskih podatkov. Pri tem pa ne smemo pozabiti na globalno razsežnost. Moramo nadaljevati s pomembnim delom z enako mislečimi partnerji, kot so Japonska in drugimi, o konvergenci, da bi spodbujali eh, pretok podatkov z upanjem in varovalkami. Če bomo skupaj sodelovali in eh, tudi predlagali primirno raven regulacije, bomo um, na področju ev, um, umetne inteligence določali standarde, tako kot smo tudi pri zasebnosti podatkov. Sedaj pa nekaj še o drugih temah. Pravna država. Želim biti zelo jasna. Pravna država je temelj, je naš temelj. Moramo zagotoviti, da se jo spoštuje povsod in da, vsa, da se vsaka država uh, za vsako državo ravna enako. Ukrepe, ki jih je sprejela komisija v preteklosti in jih sprejema sedaj, temeljijo na skupnih vrednotah in na pravu. In razen tega ne smemo pozabiti, da krepitev pravne države ni samo delo komisije, to je skupna obveznost Evropskega parlamenta, sveta, držav članic in seveda tudi komisije naše delo na področju pravnega, pravne države temeljijo na teh treh eh, načelih. Prvič, danes zelo mi, želim jasno povedati, da bo komisija nadaljevala svojo vlogo kot varuh pogodb. Če zakoni, ki jih sprejme država članica, niso v skladu z zakonodajo EU, moramo ukrepati in sprožiti tudi postopke na osnovi evropske zakonodaje e, in pri tem uporabiti vsa orodja, tudi torej postopek zaradi kršitve pravil. Trenutno ocenjujemo novo poljsko zakonodajo o režimu e, e, discipline. Torej, in če bo potrebno, bomo seveda tudi sprijeli postopek zaradi kršitve pogod. Potem druga stvar. Komisija trenutno pripravlja preventivno orodje z um, um, poročanjem, letnim poročanjem o pravni državi o vseh državah. Torej, tu gre za neodvisnost sodstva, za eh, zmožnost boja proti korupciji in za vlogo medijev. Trenutno sodelujemo z državami članicami pri modelu in pri zbiranju podatkov. Naš namen je, da bi prvi dokument bil eh, narit sept, eh, v jeseni in potem se bo začela razprava z vami in svetom. To bo pomembno orodje, da se spet vzpostavi kultura pravne države v EU. In še tretja smer. Reno, delovanja pri pravni državi. Jaz sem odprta za dialog z državami članicami, da bi iskali rešitve pri problemih na tem področju. Zato sem obiskala Varšavo in upam, da bomo našli pot. EU je skupnost pra, pra, prava in vrednote, pa tudi skupnost dialoga. In ob koncu, ko. Uh, se bliža vrh ob večletnem finančnem okviru jutri, želim um, podati tudi predlog za zaščito um, denarja davkoplačevalcev in sicer, da bi večletni finančni okvir povezali tudi z pravno državo. To naj bi bil del pogajalske škatle, ampak želim, da Eh, ne pride do znašanja, znižanja ambicij, tako kar zadeva eh, vsebino, kot tudi postopek sprejemanja odločitev. Sedaj pa temeljne pravice. Deset let po sprejetju listine o temeljnih pravicah um, pripravljamo revidirano strategijo, ki naj bi bila sprejeta do konca leta. Mislim, da se moramo bolj osredotočiti na izvrševanje, tudi pri temah, kot so. uh, okvirni uh, sklep o ksenofobiji, o izvajanju um, listine na ravni držav članic. In zato sem vesela, da vas lahko obvestim o tem, da se, bo kma, se bodo kmalo začele spet pogajanja o pristopu Evropske unije k konvenciji o človekovih pravicah. Um, um, že prej sem rekla, da vas bom redno obveščala in da bom seveda Eh, spremljala pogajanja o pristopu konvenciji na politični ravni. Sedaj pa tretja glavna točka in to je demokracija. In tu vam želim predstaviti svoja eh, razmišljanja o evropskem eh, akcijskem načrtu, ki ga bom predstavila do konca leta. In to bo odgovor na številne izzive, kot naprimer umešavanje volitve, dezinformacija in izzivi za medijski pluralizem. Ne začenjamo od začetka, lahko um, gradimo na uh, prejšnjih svežnih, tudi na kodeksu ravnanja, vendar želimo storiti še korak naprej. Um, lahko bi si zamislili tudi regulativne ukrepe. Gre za več odgovornosti za platforme, um, um, tako da um, in tudi več jasnosti pri algoritmih in več um, jasnosti pri politični pri političnem oglaševanju. Um, prišlo je do slabih um, informacij, do desinformacij z, um, z um, naprimer Cambridge Analytica in tako naprej. In mislim, da moramo ta digitalna orodja um, um, še bolj nadzirati. Z Markom Zuckerbergom sem se srečala v ponedeljek in um, rekla sem, da je treba rešiti zadeve, kjer se je zelo milo in morajo postati tudi bolj odgovorni za svoje delovanje. V akcijskem načrtu gre tudi za vlogo medijev pri vsem tem. In medijska konferenca, ki bo potekala 20. marca, tam bomo razpravljali o uh, monitorju medijskega pluralizma v tem letu, ki bo prav gotovo dober input za to prireditev. Ampak za boj proti desinformacijam potrebujemo še več. Lagati je problem, večji problem pa je, da ljudje verjamejo tem lažim. In zato je ob sodelovanju s platformami in z državami članicami moramo opolnomočiti ljudi in jih ozavestiti za to, kako delujejo informacije in investirati v medijsko pismenost. Um, treba je narediti nekaj. Um, proti virusu desinformacije in moramo eh, tudi odkriti informacijske trende. Eh, svojo ekipo bom. Eh, sodelovati eh, tudi z eh, službo za zunanje delovanje in z NATO pri tej temi. Eh, tudi pri naslednjih obiskih v narod, Združenih narodih eh, se bom pogovarjala o tem, kaj ti tudi tam se ukvarjajo škodljivimi eh, vsebinami in kako se boriti proti temu. Želim izraziti pripravljenost, da se lotimo najbolj pomembnih zadev, ki so povezane s pravičnostjo, kot je naprimer E. Um, um, i dokazi um, drža, um, javno tožilstvo, um, državljanstvo na prodajo in tako naprej. Povabim eh, poslanke in poslance, da uh, prispevajo k reviziji um, GDPR-ja. In tudi tu gre za podporo malim in srednjim velikim podjetjem in seveda uh, tudi za koherentno izvajanje. Ne gre pa za to, da bi to uredbo o varstvu podatkov od, ponovno odprli. Veselim se vaših prispevkov in vprašanj in tudi eh, dobrega sodelovanja z vami in eh, tudi eh, sodelovanja s prihodnim pododborom za desinformacije. Hvala lepa. To je bil zelo lep nabor eh, posameznih tem um, demokracija, temeljne pravice, pravna država, Evropska konvencija o človekovih pravicah, um, kjer eh, s pristopom še vedno ni jasno, kako, bi, bi, kako bo. Veliko je to uh, točk za razpravo. Gospod Lenars dobi besedo kot prvi. Dve, te, dve minuti. Ja, veliko tem je bilo naštetih, ampak bom, se bom potrudil, da bom kratek. Hvala, da ste prišli tako k malu po eh, objavi strategije o umetni inteligenci in digitalni prihodnosti. Um, tehnologija mora biti v korist ljudem um, in seveda naj to krepi demokratične vrednote in koristi tudi notranjemu trgu. Imamo bilo knjigo o, artif, o, o umetni inteligenci in um, načrt ukrepov naj bi bil predstavljen um, proti koncu tega leta. Ali mislite, da to um, zadostuje glede časa, kar zadeva um, akcijski načrt za demokracijo. Rekli ste, da razmišljate tudi o možnih regulatornih orodjih. Mislim, da smo že presegli to idejo prostovoljnega sodelovanja, če želimo biti učinkoviti. Torej, če želimo, da bi te platforme se čutile bolj odgovorne, potem moramo seveda definirati tudi. Um, določena pravila, kar zadeva preglednost in algoritme in mogoče bi lahko kaj več povedali o tem. Ni še dolgo od tega, eh, ko je bil z nami eh, predstavnik, eh, predstavnica Apple, oziroma ta, ki se ukvarja z zadevami z Appleom, državna tožilka in je rekla, da pravzaprav v EU um, ni dovolj, če imamo um, državne tožilce, ki se samo um, skrajšanim delovnim časom ukvarjajo s tako pomembnimi temami in tako takšnimi velikani. Um, in to je skrb, ki um, s, um, jo deli ta odbor. Mogoče bi lahko kaj povedali o, nekaj o tem. Potem poročilo o pravni državi, um, ki vidite tu vlogo Evropskega parlamenta v tem postopku in eh, kako bi Eh, eh, eh, in kaj menite o um, izvajanju člena sedem strani sveta v zvezi s pravno državo in ali bi bilo to možno izboljšati. Gospa Sipel, hvala lepa, hvala komisarki Jurovi zato da je vse omenila različne točke. Težko je iti sedaj v podrobnosti pri tako širokem portfelju. Želim govoriti o trih eh, stebrih, ki so zelo med seboj povezani - pravna država, demokracija in temeljne pravice. In moramo zagotoviti, da bodo vsi eh, trije obstajali. Vendar želim postaviti vprašanje, kaj ti menim, eh, da imamo tu nekaj skupnega, komisija in parlament, Problem pa je svet in so države članice. Tudi pri naslednjem splošnem svetu vidimo, da Mačarska in Poljska nista na dnevnem redu, torej svet ni pripravljen se s tem ukvarjati. In kakšen smisel pa ima, če imamo zakonodajo? In ali vidite, kakšen premik podobno je s kombinacijo proračuna Evropske unije? in spoštovanjem vrednot in temeljnih pravic. E, to ni moja najbolj priljubljena ideja, ampak če nič drugega ne pomaga, se moramo zauziti za to. Ali mislite, da bi e, to e, povečalo pritisk na države članice, da izboljšajo situacijo? Razen tega se za, za, želim vrniti na umetno inteligenco in m, m, potem izmenjava podatkov. M, posebej, ko gre za industrijske podatke, ampak vsi seveda vemo, da ko gre za izmenjavo podatkov, ko kombiniraš različne vire podatkov, eh, bi se na koncu lahko eh, zgodilo, da prideš tudi do nekih konkretnih rezultatov. Torej, ko razvijaš nove ideje, kako ravnati z umetno inteligenco, je najbolj pomemben del varstva podatkov, eh, kot naprimer omejitev uporabe, anonimizacija podatkov. Vse to so ključni elementi pri oblikovanju umetne inteligence in um, um, imeli smo tudi izmenjavo mnen s komisarko Vester. Treba je um, določiti, identificirati področja, kjer želimo uporabiti eh, umetno inteligenco in tudi podatke, ki so potrebni za to. Nisem imela časa prebrati dokumenta, ki je bil uh, objavljen danes. Um, In verjetno um, veliko o tem, kar sem povedala, piše tudi v tem dokumentu, gospa Infeld. Hvala. Um, ehm, veseljem je, da ste z nami z velikim zanimanjem, sem vas poslušala. Skupina Renew vas podpira in to pomeni, da vas, uh, uh, si želimo od vas hitro ukrepanje. Ali isto lahko rečemo tudi za gospod von der Leyen. Ali vas bo ona res podprla, ko boste sprejeli naprimer um, odločne ukrepe proti poljski ali mačarski vladi ali druge države, ki se kvalificirajo za takšno obravnavo. Naprimer, o poljski je ona rekla, nišče ni perfektno, če pa si ogledamo način in um, hit ostrost, eh, kako se pravna država uničuje na polskem, eh, ne smemo čakati. Vsak dan, eh, ko čakamo, prihaja do nepopravljive škode. In to velja še posebej za svet, ki se obnaša popolnoma neodgovorno. In vidim podobnost med svetom in republikansko skupino v ameriškem senatu. Um, v obeh eh, primerih eh, ščitijo nekoga, ki krši pravice, nekoga, ki je na oblasti in krši pravice. Eh, tudi pri večletnem finančnem okviru, pri finalizaciji tega smo videli, da je to pogoja, pogojevanje že zelo oslabljeno, čeprav itak že ni bilo močno. Potem akcijski načrt za demokracijo pod, strinjam se z vsem, ampak evropski politiki, predvsem vla, voditelji vlad, eh, ki širijo laži, ki eh, širijo lažne novice, tako to imenujemo danes desinformacije. Naprimer, gospod Orban in njegova sovražna antisemitska sovražna kampanja, homofobna sovražna kampanja na mačarskem. Uh, oni imajo avtoriteto. Seveda se lahko, obrav, eh, se lahko ukvarjamo s Facebookom, ampak če se bojimo um, se boriti proti evropskim politikom ali strankam, potem spodkopavamo lastno verodostojnost, potem umetna inteligenca. Strinjam se z načeli, ki ste jih omenili, nediskriminacija, eh, varstvo podatkov in tako naprej, vendar obenem ugotavljam, da ko gre za varstvo potrošnikov, zakonodaja zaostaja več let. Evropska komisija razmišlja o tem, da bi umaknila predloge, sem slišala, ki pravzaprav ščitijo ljudi. E-zasebnost, horizonta, direktiva, horizontalna direktiva o nediskriminaciji, o preglednosti tega ne smemo umakniti, temveč svet mora končno sprejeti te predloge, kajti to bo ljudem zagotovilo varstvo, ki eh, ga potrebujejo. Hvala. In naslednji eh, so na vrsti zeleni. Gospa Rajnke, vi ste na vrsti naslednji. Ja, zmeda se nadaljuje, mi zelo žal. E, govorila bom nemško. Hvala komisarki za to, da je prišla. E, Eh, kolegice, si ste že govorili o situaciji na Polskem. Na eni strani jasnost glede postopka po sedmem členu, po drugi strani pa tudi zaključeni eh, postopki pri Evropskem sodišču. Ta situacija je jasna in zato si želim enako jasnost tudi pri sovražnih kampanjah eh, proti politikom na Polskem, proti kolegicam in kolegom iz te hiše. In želim dopolniti eno točko, govorili ste o večletnem finančnem okviru okviru in vprašanju eh, pogojevanja eh, eh, s pravno državo. To je pomembna točka, ki ji moramo posvetiti pozornost. Vendar, ko gre za obrambo zagovornikov človekovih pravic, ne samo na polskem, temveč tudi drugot v Evropski uniji, imamo pomembno orodje v rokah in vi kot komisarka za temeljne pravice in vrednote v EU morate paziti na to, da eh, bo do lokalne pobude to lahko tudi izvajale. Želim pa govoriti tudi še o drugi temi, ki je niste omenili v zadnjem tednu oziroma v zadnjih tednih. Je prišlo do zelo dramatičnega razvoja na področju desno ekstremnega terorizma ravno v Nemčiji. V prejšnjem tednu je prišlo do raci 12, so jih aretirali, Ern je bil sodelavec policije. 482 je. Um, um, Eh, eh, torej nalogo, na, nalog, rokov za aretacijo domnevnih desnoekstremnih teroristov. Mislim, da smo predolgo čakali, kako se oblikujo te celice. V zadnjih letih so po vsej Evropi vzpostavili teroristična omrežja, tihotapili orožje, eh, pripravljali načrte na mošeje, načrte za napade na mošeje. Želeli so vzpostaviti situacijo podobno državljanski vojni v Evropi. To so pokazali uh, um, pokazali zadnje aretacije. Upam, da se bo parlament eh, s tem ukvarjal, pa tudi, da bo komisija razmislila, kako ukrepati v tem primeru. Um, čutimo veliko nevarnost, zato si čutim, eh, si pričakujem več dejavnosti tudi strani komisije. Hvala. Gospod Kardino gospod Fist je na vrsti naslednji. Hvala. Hvala tudi gospod Renke, da je omenila, omenila temo terorizma v Nemčiji. V zadnjih dneh pred eh, včerajšnjim je bilo zaslišanje Europola in, oziroma javna predstavitev in smo slišali, da, je glavni, da glavni terorizem prihaja iz eh, levega tabora. Včeraj pa je bil članek v Frankfurta Allgemeine Zeitung, eh, ki opozarja na tesne povezave med levim terorizmom in zelenimi in stranko levice. Um, in zato bi, bil, bi vam bil zelo hvaležen, kaj ti stranka gospoda Körnarja uh, eh, zelo trpi zaradi um, desno ekstremističnih napadov in gospod, gospa Jurova, bil bi hvaležen, če bi se lotili tudi te teme. Vemo, da FDP že kmalo ne bo več v državnem svetu v Turingiji, um, nočemo, da bi uh, te osebe uh, Eh, bile izpostavljene kakšnim fizičnim napadom. Eh, za EKR dobi besedo gospod Jaki. Eh, govoril bom polsko. Najprej, pani komisar, za. Hvala. Želim se zahvaliti komisarki predvsem za to, da je govorila tudi o prihodnem sodelovanju na kazenskem področju. Polska Na polskem pada kriminaliteta v zadnjih letih in sicer najhitreje po vsej Evropi. Kar zadeva pravno državo, eh, jaz sem zdaj že sedem mesecev v Evropskem parlamentu in vedno spet slišim, da zadeve se razvijajo narobe na, na polskem, nihče pa natančno ne more povedati, kateri zakoni ali katere rešitve na polskem so v nasprotju z. Eh, tem, kar obstaja eh, pol, zunaj Polske v Evropski uniji. Um, um, na polskem um, sodniki izbirajo sodnike, v drugih državah politiki izbirajo sodnike, to je dejstvo. Eh, komisarka je govorila o eh, discipliniranju sodnikov na polskem. Ali lahko specifično poveste, na kateri člen v tem uh, eh, polskem zakonu ste mislili in ki je v nasprotju, ki naj bi bil v nasprotju z zakonodajo EU. V Nemčiji, naprimer, um, se lahko tudi proti sodnikom začne kazenski eh, postopek ali so lahko pravila discipliniranja strožja kot kazenski pregon, kot kazenske sankcije? Verjetno ne. In končno pravite, da je najslabše to, da če se posredujo napačne informacije in če se to ampak če se to širi, naprimer na Poljsko, ali je to spremljivo? Gospa Ernst, imate krasno ime, gospa podpredsednica, um, oziroma vrednota in preglednost, vaš dosje. Mogoče bi o preglednosti lahko povedali kaj več. To je zelo pomembno za državljanke in državljane v Evropi, da imajo občutek, da ja, tu se nekaj dogaja, kar je z njimi, eh, kar se jih tiče, eh, tu se zastopa njihove interese. To je točka, kjer bi želela izvedeti malo več. Govorimo o varstvu osebnih podatkov in tako naprej, vendar eh, govorimo tudi o industriji 4.0, o umetni inteligenci in zato je res vprašanje, kaj se zgodi s podatki državljank in državljanov in mislim, da se moramo še bolj podrobno ukvarjati s tem, kako zavarovati temeljne pravice ljudi, človekove pravice. In to me zelo skrbi in ko govorimo o uporabi uredbe o varstvu osebnih podatkov, si moramo tudi ogledati, ali je to v skladu s časom, v katerim živimo, eh, s časom, v katerega stopamo, ali pa je treba to ali ono si še bolj podrobno pogledati zaradi tega. In potem desni terorizem. Ni smo mi um, pristaši, veliki pristaši Europola, ampak Europol eh, svari pred. Um, um, svari, da je pri preiskavah desnega terorizma um, so določene šibkosti. Uh, To je postala velika tema. Od 1990 je v Nemčiji 198 žrtev takih napadov zaradi desnega terorizma, samo zaradi tega in ne zaradi drugih variant terorizma. Lahko seveda tudi porabljamo denar za vse mogoče, ampak mislim, da eh, ne bomo zaradi tega napredovali. Moramo dosledno ravnati proti desnemu terorizmu. Tu eh, nas čaka vendarle še nekaj dela in eh, podpiram to, kar ste povedali vi, gospa Jurova. Hvala. Zdaj pa boste priložnost dobili še drugi poslanci in poslanke. Prosim, da se držite ene minute. Kar dolg seznam govorcev nas čaka. Potem pa bomo počakali še na odgovore komisarke. Najprej gospod Tudorači. Govorili ste o poročilu o izvajanju GDPR, da je to v pripravi, kar je zelo dobro, ampak ali boste razmišljali tudi o dejanskih učinkih GDPR, negativnih učinkih in kako prihaja zaradi tega tudi do blokiranja v nekaterih državah članicah. Mislim, da bi to moralo biti pomembno poglavje v analizi. Na to pa še cikl pravne države, ki ste ga omenjali. Kot veste, je naša politična skupina to podpirala že od samega začetka. Sofija je načela to razpravo. Ne dvomim, da boste skušali poskrbeti za delovanje tega cikla, tako kot ste povedali, ampak ali pri Evropski komisiji uživate dovolj podpore za to, ali tega ne bo dočekalo usoda protikorupcijskega poročila, ki naj bi bilo ambiciozno pred nekaj leti. Takrat je bilo v to poročilo vključeno toliko različnih držav članic, potem pa se je vse skupaj končalo. Ali lahko pričakujemo to tudi pri tem ciklu? Na to pa še akcijski načrt za demokracijo. Ali lahko znotraj VFO-ja poskrbimo tudi za to, da bomo denar preusmerili tja, kjer so naše besede. Torej, da se dejansko borimo proti tistim, ki so krivi za dezinformacijo, konkretno govorim o Rusih. Ali bomo imeli dovolj virov za boj proti napadom na demokracijo? In če vidimo, da zdaj temu namenjate le nekaj milijonov znotraj tega centra, se mi zdi, da to ni dovolj. Potem pa še današnje novice, ki se mi zdijo še kako zaskrbljujoče nova migracijska politika, ki jo sprejema Združeno kraljestvo. Ne vem, koliko je res, koliko ne, ali so to govorice ali kaj drugega. Ampak ta politika se mi zdi zaskrbljujoča, saj se zdaj izpostavlja določene etnije, naprimer polske vodovodarje, vodovodarje romunske, gradbenike. Dogaja se stereotipizacija, kar se mi zdi še posebej zaskrbljujoče, sploh strani naših partnerjev, vsaj do nekaj tednov nazaj kako so zdaj ogrožene te jedrne vrednote Evropske unije in kako jih bomo v prihodnosti obranili. Najlepša hvala, zdaj pa naš podpredsednik, gospod Radev. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovana gospa Jurova. Leta 2014 je Evropska komisija objavila eno poročilo o stanju na področju korupcije v Evropski uniji. To je bilo edino poročilo. Dve leti pozneje naj bi dobili drugo to vrstno poročilo, ki pa nikoli ni bilo objavljeno. Vprašanje korupcije naj bi se na to obravnavalo v svežnju evropskega semestra. Ampak ni jasno, kako naj bi to vprašanje obravnavali v okviru prihodnega mehanizma oziroma akcijskega načrta za demokracijo in pravno državo. Tam se jasno izpostavlja povezavo med korupcijo na visoki ravni in pa zlorabi položaja. to torej jasno kaže na to, da obstajajo nekateri pristojni organi in pa sama oblast, ki ne spoštuje načel pravne države. Ali se bo Evropska komisija še naprej borila proti korupciji in ali Evropska unija potrebuje skupno strategijo za boj proti korupciji? Mislim, da sicer bo v evropski zakonodaji zazevala vrzel pri zelo pomembnem vprašanju, kar to gotovo je. Hvala za vašo pozornost. Gospa Spurek, izvolite. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, Madam... Hvala, gospod predsednik, gospa komisarka. Pred 25 meseci je bil sprožen postopek proti Polski in takrat se je Evropska komisija večkrat ukvarjala z vprašanjem pravne države. Hvala za to, ampak zaenkrat se situacija ni izboljšala, še veliko slabša je. Vlada je sprejela več spodbud, ki so usmerjene v uničevanje polske demokracije. Sama sem nekdanja namestnica komisarja za človekove pravice, tudi pravnica in zato si zastavljam naslednjo vprašanje. Vprašanje tudi za vas. Ali imate nekakšen akcijski načrt, da bi povezali pravno državo z črpanjem iz sredstev Evropske unije? Ali imate konkretne zamisle za obranitev lokalnih pristojnih organov in kako boste upravičence zaščitili pred negativnimi učinki? takšnih pojavov. Kdaj lahko pričakujemo akcijski načrt in konkretne zamisli? Hvala. Najlepša hvala, gospod Krner. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospa komisarka. Tri vprašanja imam. Govorili ste o mehanizmu za zagotavljanje pravne države. Zanima me, ali bo Evropska komisija sploh lahko uporabila ta mehanizem, če se vam zdi, da ne bo se pridobili kvalificirane večine za odobritev tega mehanizma na svetu. Ali je to težava za vas? Jaz si mislim, da je. In upam sicer, da se bodo predsedniki vlad odločili drugače. Na to pa še GDPR. Ali boste razmišljali tudi o pomembnih zadevah, v nekaterih državah članicah, naprimer na Irskem, kjer so največje digitalne platforme. Zanima me tudi, kako boste skušali uskladiti škodljive vsebine z načelom svobode govora. Ne bi se želeli ponovno spustiti v takšne konflikte. Thank you. Uh, as a rapporteur in parliament on the Gospa Kunke, najlepša hvala kot poročevalka Evropskega parlamenta za program za pravičnost in človekove pravice. Me skrbi, kako se krčijo sredstva za ta program. Mislim, da to tudi ni bilo dobro vključeno v program VFO. Tri vprašanja imam. Kako naj bi brez ustreznega sredstva vi kot komisarka zagotovili, da bodo te temeljne vrednote in pravice Evropske unije zavarovane. Drugič, odgovorni ste tudi za medijske svoboščine, v pozavi s čimer Evropski parlament oblikuje mnenje na lastno pobudo. Ali predvidevate kakšne specifične spodbude za to, da boste bolje zaščitili novinare pred zakonodajo, ki bi lahko posegala v njihovo delo in obenem branila kriminalce? Novinari se soočajo s številnimi tveganji in grožnjami, ko upravljajo svoje delo, in zato me zanima, kako jih boste zaščitili. Hvala. Najlepša hvala. Hvala, cenjena gospa komisarka, hvala za vaš govor. Imam dve vprašanje v zvezi s pravno državo. Upam, da sem vas prav razumela. In sicer, da je ideji da je ideja, da bi vizali eh, sredstva EU eh, na to, da se spoštuje pravna država in da je to še vidno tema v večletnem finančnem okviru, če sem to prav razumela. Eh, ali se vam zdi realistično, da se um, odpravi blokada sveta? In drugo, um, komisija je napovedala letno poročilo o pravni državi. Um,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 mora imeti pravico do tega, da sliši to vprašanje v svojem jeziku. Tri vprašanja imam. Ali bi lahko naslednjemu rekli dialog? Po dopisu Evropske komisije in obisku v Varšavi je dva dni pozneje polsko predsedstvo podpisalo zakon o tako imenovanem disciplinarnem postopku zoper sodnike. Torej, ali glede na to nameravate na Evropsko sodišče poslati predhodno vprašanje, zato da bi uveljavili začasne ukrepe, na osnovi katerih bi zagotovili varnost za te sodnike. Prav tako me zanima, ali poznate to poročilo o 60 disciplinarnih postopkih zoper 64 sodnikom. Poleg tega se sprožajo še nekateri novi postopki. Ali se zavedate tega poročila in te situacije? Hvala. Najlepša hvala, gospa Junčeva. Thank you, Thank you, Najlepša hvala, predsednik, hvala komisija za vse predstavljene informacije. Povedali ste, kako pomemben je novi mehanizem za pravno državo, tudi sami imamo visoko pričakovanje glede tega novega mehanizma. Bi vas pa želela opozoriti na en specifičen vsebinski element, ta zadeva medijsko svobodo. Medijske svoboščine so zelo pomembne in veseli me, da to vprašanje resno obravnavate. Upam, da lahko pričakujemo veliko ukrepov strani Evropske komisije. Večino življenja sem delala kot preiskovalna novinarka tudi na bojiščih, na konfliktnih območjih in na osnovi vlastnih izkušenj vam lahko povem, da prav nič ni bolj nevarno kot poročanje o korupciji na visoki ravni. Pri medijski svoboščini se soočamo z dvemi grožnjami. Medijsko integriteto in pa samo ogroženost fizične integritete novinarjev v nekaterih primerjih se pobija novinarje. To se je že zgodilo, v nekaterih državah članicah novinarje umorijo nasilno, drugod se jih pa lotevajo z zakonodajnimi orodji. Dve vprašanji imam za vas danes, ali nameravate oblikovati celovit mehanizem spremljanja na ravni EU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 Gospod Halicki vas zavaja. Govorimo o zakonodaji, vezani na disciplinarne postopke. To ni kazenski pregon. Obtoženi so nekateri ljudje, ki pretepajo, naprimer, žene, ki so storilci kaznjivih dejanj. Tukaj ne gre za ljudi, ki so odgovorni disciplinskih prestopkov. Ne smemo zdaj mešati kazenskih postopkov z disciplinarnimi postopki in tako zavajati tudi poslance in vse ostale. Dve vprašanje imam, gospa komisarka. Veliko govorite o enakopravnosti in enakosti. Kaj nameravate storiti za to, da bi se borili proti diskriminaciji zopr kristijane v Evropi? In kako boste zaščitile simbole krščanstva. 3000 napadov je bilo zagrešenih proti kristijanom v Evropi, pet na dan, naprimer na Polskem, v času protestov in pa parad ponosa. Govorili ste o pravni državi. Vemo, da ne bi države članice pripravljali letna poročila, ki jih bo na to ocenila Evropska komisija. Katera merila bodo pri tem? uporabljena kateri standardi za to analizo. Izkušnje kažejo, da ko dobijo uradniki Evropske komisije mandat za oceno držav članic, rezultati niso najboljši, najboljši, temu se moramo izogniti. Potem pa tudi, kako komentirate francosko ukrepanje zopr eh, Rumene Jupiče in situacijo v Španiji. Mislim, da bi se morali tudi s tem ukvarjati. Najlepša hvala, gospa Višnjevska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarz. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa komisarka, ponovno se pogovarjamo o morebitnih ali pa domnevnih kršitvah pravne države. Prosim za pojasnilo. Na polskem je vedno manj kriminala, ljudje se očitno počutijo varne, prav tako uživamo veliko socialne podpore, podpore tudi naših državljanov pri reformi pravosodnega sistema. Govorite o tem, da bi morali črpanje sredstvo povezati tudi z pravno državo. Računsko sodišče nam zastavlja vprašanje glede postopkov, metod, načinov, ki ne bi se uporabljali za to, da bi lahko analizirali situacijo glede pravne države na polskem. Vaša listnica je zelo široko zastavljena, morali bi poskrbeti za dialog z državljani, z predstavniki crkve in tako dalje. Kako boste zdaj zagotovili tudi pravico do veroizpovedi? Mislim, da ne bi smelo prihajati do opuščanja kristijanskih vrednot na osnovih, katerih je bila izgrajena evropska identiteta. Naj vas opozorim na premik kipa papeža Neza Pavla II. v Franciji. Poleg tega se moramo boriti tudi proti lažnim novicam. Kar naprej govorite o dezinformacijah. No, to bi moralo veljati tudi za situacijo na polskem. Ljudi na desnici se obsoja zdaj stvari, ki jih niso nikdar zagrešili. Retorika levice je nespremljiva in temu smo kar naprej priča na tem odboru. Se upravičujem, da vas zdaj prekinjam, ampak nismo slišali nemškega tolmačenja, morda je bila s tem kakšna težava. Seveda nisem poslušal nemškega kanala, tako da ne vem. V vsakem primeru torej bi želel opozoriti tolmaško službo. da ni tolmačenja. V primeru češčine pa pač ni aktivne kabine. Izvolite. Hvala za vaše izjave. Oktober lanskega leta sta parlament in svet sprejela pomembno direktivo v zvezi z eh, žvižgači. Tist ki so pravzaprav neophodno potrebni za preprečevanje ne samo korupcije, temveč tudi drugih kaznjivih dejanj, ki so v nasprotju z evropsko zakonodajo, gre za goljufije in tako naprej. To je zelo pomembna in zelo podrobna direktiva, ki bi morala biti eh, model eh, in moje vprašanje. Eh, in upam, da ste enakega mnenja o pominu te direktive. Kaj bo storila komisija, da bo zagotovila pravilen prenos eh, te direktive v pravne ride držav članic in predvsem tudi za izmenjavo dobrih praks, eh, da bi se učinkovito zoprstavili eh, predvsem transnacionalnim kaznivim dejanjem in tudi drugim. Eh, ki so omenjeni v tej direktivi. In ali menite, da ne bi bilo dobro, da bi zagotovili predvsem te cilje, širjenje dobrih praks, da bi zato predvideli, predvideli centralno Evropsko agencijo, ki bi spremljala prenos in izvajanje te direktive, tako kot je predlagala Komisija za eh, področje pranja denarja. Hvala. Hvala gospod Roberti. Mislim, da ste vsi, ki ste se javili k besedi, dobili priložnost, da predstavite svoje komentarje, zastavite vprašanja. Zdaj pa bomo besedo predali gospe komisarki Jorovi, da se bo lahko odzvala na vsa ta vprašanja in pripombe. Izvolite, gospa Jorova. No, zdaj, ko ste mi dali besedo, vam je vredno, ne bom vrnila, ker sem slišala toliko zelo pomembnih vprašanj, na katere bi se želela odzvati v celoti. Vprašanj se bom lotila po različnih tematskih sklopih. Najprej pravna država. Gospod Lenarc je imel vprašanje v povezavi s pravno državo. In sicer ga je zanimalo, kako naj bi opravili pregled stanja pravne države. Tudi druge člane in članice tega odbora vas je to zanimalo in kako smo to izboljšali s členom sedem. Morda bi bilo dobro, da vam najprej predstavim kontekst. Verjetno se spomnite zgodovine tega procesa. O sprožitvi sedmega člena v primeru Polske smo se začeli pogovarjati leta 2017, ko smo to opredelili kot primer, ki bi ga morali obravnavati skladno s sedmim členom, saj je šlo za sistematično kršitev pravne države. Takrat so to tako ocenili naši pravniki, pa tudi pravniki drugih institucij. Sedmi člen in razprava v povezavi s tem se je takrat začela. Na svetu smo se o tem pogovarjali, saj se nam je zdelo, da je bil ta postopek upravičen. Ni pa seveda komisija, sodnik ali posodišče, ki bi se odločil glede tega, kaj je kršitev, če to je in kaj ne. In zato smo za mnenje in predstavitev sodne prakse prosili tudi Evropsko sodišče. So pa seveda države članice tiste, ki morajo v prvi vrsti razložiti, kaj so po njihovem mnenju načela pravne države, katera so merila in kako naj bi izboljšali pravosodje in kaj je pri tem dovoljeno. Poljska je pogosto trdila, da je bil to namen njihove reforme leta 2013, da so želeli izboljšati sodni sistem. In to je seveda nekaj, kar načeloma Evropska komisija v državah članicah spodbuja k temu tudi finančno prispevamo da se izboljša sodni sistem v neki državi članici. Naprimer, prispevamo k graditvi digitalnih orodij, usposabljanju sodnikov in tako naprej. To je torej pomembno vprašanje za države članice. Kje vidite ločnico med tistimi reformami, ki so res usmerjene v izboljšavo situacije in sistema, in tistimi reformami, kjer se dogaja začne določena politizacija pravosodja, kjer se ogrozi neodvisnost sodnikov in podobno. Razprava na svetu, moram povedati, ni vodila nikamor, nikdar ni prišlo do glasovanja, saj ni bilo zagotovljeno ustrezno število glasov. Nekateri ste bili razočarani, ampak moram povedati, da se mi zdi razprava v okviru sedmega člena na svetu koristna. To razpravo smo potrebovali. Ko sem začela delati na komisiji leta 2014, tega trenutka se zelo dobro spomnim, takrat se nam je zdelo, da ta svet trojica, demokracija, pravna država in človekove pravice, da je to nekaj, česar sploh ni treba več opredeljevati, da se vsi strinjamo glede tega, kaj pomeni pravna država torej načelo, da ni zmagovalec tisti, ki pobere vse po volitvah, nihče ni nad zakonom, institucije imamo tukaj zato, da. Nadzirajo oblast, ne pa da jo podeljujejo, in tako dalje. Ampak zdi se, da bi morali torej več vlagati v skupno razumevanje nekaterih konceptov. Ne gre za to, da bi zdaj spremenjali te definicije, ampak moramo ugotoviti, kaj dejansko pomeni to načelo pravne države. Govorili ste tudi o pregledu pravne države in o merilih, ki naj bi jih uporabili pri oblikovanju tega poročila. Sama sem zagovornica tega, da države članice v tem procesu sodelujejo že od samega začetka priprave metodologije za oceno. Pravna država in neodvisnost sodnega sistema, boj proti korupciji, zaščita medijskih svoboščin, to ni nekaj takega kot fiskalna politika, kjer delamo na osnovi konkretnih zniskov. Treba je opraviti kvalitativno oceno. In ravno zaradi tega zdaj snujemo metodologijo, ki bo vključevala zelo konkretna merila, pa tudi vprašanja za države članice v povezavi situacijo v teh državah. Želela sem biti zelo jasna tudi glede podatkov, ki jih bomo uporabili v tem procesu že na samem začetku. Na koncu tega leta ali pa oktobra si torej ne želim poročila o pravni državi, ko bo nekdo takoj spodbijal to poročilo in trdil, da smo delali na osnovi pristranskih podatkov. To se ne bo in se ne sme zgoditi. Didier Reinders, moj kolega na komisiji, je torej prosil, da države članice nominirajo strokovnjake nacionalne kontaktne točke, ki morajo skupaj sprejeti in oblikovati ustrezno metodologijo, tako da bodo države članice tiste, ki bodo v čim večji meri prevzeli lastništvo nad tem procesom. In o tem sem govorila tudi v Varšavi. Po tem pregledu, v katerem bodo obravnavane vse države članice, se bodo uporabili objektivni kriteriji, ki bodo vzpostavljeni prej, in bodo tudi transparentni. In to je točno to, česar si je Poljska dolgo časa želela. Strani Poljske in Mačarske sem večkrat slišala, zakaj se osredotočate le na nas. Poglejte tudi druga. Ta pregled bomo dobili oktobra po celoviti oceni. Opravili bomo torej poglobljeno analizo situacije pravne države v vseh državah članicah in tudi poglavja, ki jih bomo oblikovali bodo logične. Res je, da bodo deskriptivna, govorili bomo o razporeditvi pristojnosti, ravnovesja, vej in pa same ustave. Seveda bomo morali v poročilu obravnavati situacijo v različnih državah članicah. Prav tako bomo razmišljali o tem, kako je pravosodje zaščiteno pred politizacijo. Govorili bomo tudi o boju proti korupciji. Spraševali ste nas, zakaj Evropska komisija ne bo oblikovala posamičnega poročila o boju proti korupciji. Imeli bomo jasno poglavje o korupciji tudi v tem poročilu o pregledu pravne države. In to poročilo bomo objavili vsako leto, tako da bomo iz leta v leto lahko sledili tudi trendu razvoju situacije. Upoštevali bomo tudi medijski pluralizem ter svobodo govora v državah članicah. Tako celovite ocene do zdaj še ni bilo. In menim, da potem, ko bomo dobili to celovito poročilo, bomo gotovo bolje razumeli, kakšna je situacija s pravno državo v državah članicah. In s delom bomo nadaljevali ta pregled bo deloval kot preventivno orodje, ki nam bo omogočalo, da bomo že prej ugotovili, ali obstajajo nekatere spremembe v državah članicah, ki bi lahko vodile v večje sistemske težave. Naj na kratko predstavim tudi filozofijo v ozadju tega pregleda, pa tudi trenutno stanje. Smo v ključnem trenutku, ko si želimo pridobiti podporo držav članic pri metodologiji, ki jo bomo uporabili v času ocene. Sofintfeld je vprašala, ali se mi zdi, da imam podporo Ursule von der Leyen. Mislim, da. Po sestanku s premijerjem Morveckim je jasno povdarila, da imam njeno podporo glede tega, kaj nam pravam storiti pri pregledu pravne države in glede na situacijo v več državah članicah je jasno dejala, da me v celoti podpira. Poleg tega je že prej v svojem govoru v Evropskem parlamentu sporočila, da je to eno izmed načel, ki je bistvenega pomena in da bo v to Evropska komisija tudi veliko ulagala. Gospa Rendke je vprašala, kako naj bi pogojevali črpanje sredstev za pravno državo, tudi pri Evropskem socialnem skladu in tako dalje. To so sklade, ki jih je treba ustrezno uporabljati v državah članicah. To je prav gotovo res. Tudi gospa Kunka je spraševala o črpanju sredstev. No, sredstev ni dovolj, nikoli jih ne bo dovolj, nikoli ne bo dovolj denarja, verjetno, in storiti moramo čim več s temi sredstvi, ki jih imamo v programu za vrednote, v skladu v socialnih skladih, pa tudi v programu Kreativne Evrope. To financiranje lahko uporabimo za to, da podpremo tiste prioritete, o katerih smo se danes pogovarjali. Veliko pozornosti bom posvetila tudi temu, kako bo potekalo izvajanje teh programov, kakšni bodo konkretni kriteriji glede stroškov, hudiče v podrobnosti, v drobnem tisku, zelo previdni moramo biti glede tega, ali res investiramo v to, kar je potrebno. Terorizem. Ne glede na to, kdo je kriv za teroristično dejanje, to je narobe, to moramo preganjati. Pristojni organi morajo storiti vse v svojih močeh za to, da se proti temu učinkovito borijo. Na ravni EU se trudimo, ukrepiti pristojnosti ter zmogljivosti Eurojusta in Europola. Europol ima zdaj okrepljen proračun. Žal mi je, da ne morem enakega povedati tudi za Eurojust, ampak Europol bo postala še močnejša agencija, zagotavljala bo tudi boljšo, bolj učinkovito izmenjavo informacij. Torej, informacije se bodo bolje izmenjavali med nacionalnimi obveščevalnimi agencijami in Europolom. Prav gotovo moramo poskrbeti za določen napredek tudi pri predlogu o e-dokazih. In Evropski parlament pozivam, da se o tem ponovno pogovori. Tudi z gospod Sipilov sem se prejšnji teden pogovarjala o tem. To je ponovno treba preučiti, saj je treba pospešiti čezmejne preiskave. Trenutno 85 odstotkov vseh dokazov, s katerimi delajo policisti, je v digitalni obliki. In digitalni podatki v Evropi ne poznajo meja. Prav tako mej v Evropi ne pozna zločin. Naši organi pregona pa imajo vajeti v svojih rokah, zato moramo storiti čim več, zato da bo čezmejno sodelovanje dobro delovalo. Prav tako upamo, da se bo končal zakonodajni proces glede spletnega terorizma. Na tem področju moramo poskrbeti za zanesljivo sodelovanje tehnološkega sektorja. Če slučajno opredelijo in ugotovijo, da so na spletu teroristične vsebine, morajo o tem takoj obvestiti policijo. Pa tudi, ko jih opozorijo policijski organi, in organi pregona v povezavi s tem iz držav članic, da takšne vsebine so na njihovih platformah, se morajo na to takoj neusmiljeno odzvati. Terorizem je resna težava, s katero se soočamo in ponoviti moram, ne glede na to, kdo je terorist, nekdo z levice, z desnice, iz kjerkoli že, se moramo na to pripraviti in se na to tudi konkretno odzvati. Gospod Jaki. Da, veseli me, da stopnja kriminala oziroma kriminalitete na polskem upada. To je zelo dobra novica. Potem pa še vaše konkretno vprašanje glede disciplinskih postopkov. Evropska komisija ne spodkopava samega imenovanja sodnikov. To je pristojnost izvršne oblasti. V sedmem členu oziroma v tem postopku Evropska komisija izrazila resne pomisleke glede oblikovanja novega reformiranega nacionalnega sveta za sodno oblast, kjer so pa ta organ avtomatični imenovani sodniki, namesto da bi o tem glasovali njihovi vrstniki. In to je jasna kršitev sedmega člena. To je sistemska težava, glede na to, da je skladno s polsko ustavo ta svet tisti, ki je odgovoren za neodvisno imenovanje sodnikov v ta organ. O tem se moramo pogovarjati tudi z polskimi poslanci. K temu se moramo še vrniti. Pomembno je, da ugotovimo, ali je to ta glavna težava, po našem mnenju je. To je to, kar je najbolj povezano s sedmim členom. V nekaterih državah članicah so bile vzpostavljene pomembna varovala. To je pomembno. V Španiji, v Španiji, v Latviji, na Češkem posod so določena varovala za sodno oblast, pa tudi na Švedskem. Obstajajo tudi jasni, pravični, transparentni postopki za imenovanje, prav tako v teh istih državah članicah. Pravica do sodnega pregleda odločitve, da se ne imenuje določeni sodnik. Na Češkem in na Nemškem imajo tako klauzulo. Gospod Jaki, zastavili ste konkretno vprašanje in tudi sama sem vam želela konkretno odgovoriti. Nikoli nismo dejali, da ne bi smelo biti disciplinskih postopkov v državah članicah. Ne. Zaščititi moramo visoko kakovostno sodstvo, tudi tako, da izvajamo ustrezen pritisk na sodnike. Sodniki morajo biti kompetentni, imajo zelo zahtevno in odgovorno delo znotraj celotnega družbenega ustroja. Ne gre za to, da bi želela mešati disciplinske ali pa kazenske postopke ter torej vprašanja, ampak če sodnik deluje napak, moramo biti pripravljeni tudi za sprožitev, sprožitev disciplinskih postopkov. Vprašati pa se moramo, ali naj to storimo v povezavi s tem, kako se sodniki odločajo glede vsebine v zakonodaji naprimer piše, da sodniki ne smejo prositi za predhodno presojo Evropskega sodišča. Mislim, da se moramo o tem še pogovarjati, pojasniti je treba, kako naj si to razlagamo tudi v kontekstu tega disciplinskega postopka. Evropska komisija torej nikako ne trdi, da ne bi smelo biti takšnih postopkov. Uh, chapter on anti-corruption, there will be very concretely Poglavje v zvezi z uh, pravno državo in bojem proti korupcijo. Tukaj bomo pokrili številne vidike v zvezi z javnimi razpisi ter tudi druge zadeve, ki nam bodo omogočile, da bomo preverili, kako učinkovit je boj proti korupciji v državah članicah. Gospod gospod uh, eh, Zelinski, videli smo zakon, ki, jo, ki ga je podpisal predsednik Buda, to je pač pravica predsednika, komisija pa bo morala počakati na zakon v končni obliki. Potem se bomo odločili, ali bomo sprožili postopek proti Polski ali ne in v kakšnem obsegu. To trenutno še ocenjujemo. Eh, Gospa Kempa, kako ukrepati proti diskriminaciji, verski diskriminaciji? Ali lahko to prosim vprašate komisarja Skinasa, ko bo prišel? On je pristojen za varnost in za dialog z crkvami. No, seveda, jaz močno verjamem v to, da je treba zaščititi vse religije in zato imamo tudi ustrezne inštrumente. Med crkvami ne smemo diskriminirati ali pa izključevati kakšne izmed njih. Ampak verjetno boste dobili bolj strokoven odgovor od mojega kolega, ki je pristojen za to področje. Torej, za promocijo evropskega načina življenja. pravna država oziroma njene povezave z denarjem oziroma proračunom. Da, menimo, da potrebujemo takšen inštrument. Tukaj moramo zagotoviti pravičnost. Če države članice dobivajo finančna sredstva iz proračuna Evropske unije, potem moramo dobiti ustrezna zagotovila, da bo ta denar zaščiten v dotični državi članici. Tukaj ne gre za uh, kohezijska sredstva, tukaj gre za vsa sredstva, ne gre torej za kazen kohezijskih držav. No, seveda ta mehanizem eh, pravne države ni nekakšna čarobna rešitev, ki bo uh, zagotovil pravno državo posod, ampak to bo močen odvračilni faktor, ki bo stalno opominjal države članice na to, da če želijo uporabljati davkoplačevalski denar, morajo ob tem zagotoviti, da sodstvo deluje, da kaznujejo primere korupcije, da postopki razpisov niso goljufivi in tako naprej. To so zahteve, ki jih pač moramo postaviti. Komisija je tukaj eh, pripravila konkreten predlog, našteli smo, kakšne situacije lahko sprožijo postopek in eh, predlagali smo glasovanje obrnjene večine v svetu. V pogajanjih o proračunu vidimo, da obstajajo različni pristopi k glasovalnemu sistemu. Tako da se bojim, da če bomo, spreje, če bomo spremenili pravilo glede kvalificirane večine, bomo samo ustvarili papirnatega zmaja, ki ne bo deloval. Lahko vam zagotovim, da to ni bil naš namen in komisija bo za to uh, se zauzela za prvotni predlog. O tem smo danes jutra razpravljali tudi v kolegiju. Uh, Varstvo podatkov. Na dolgo in široko smo razpravljali o svežnju za strategijo za podatke in pa o svežnju za umetno inteligenco. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bomo zagotovili spoštovanje splošne uredbe o varstvu podatkov in pa osebne podatke. V svežnju, ki smo ga danes prejeli, boste videli številne omembe eh, splošne uredbe o varstvu podatkov. Gre predvsem za neosebne podatke, vsebovano pa je tudi poglavje o anomizi... anonimizaciji podatkov. Tudi tega se moramo lotiti, zagotoviti moramo, da bo vsak tehnološki razvoj spoštoval splošno uredbo o varstvu podatkov. Današnji svežen se uredbe o varstvu podatkov ne dotika. Tukaj gre predvsem za tako imenovano gospodarstvo podatkov. Mi želimo dober napredek gospodarstva, ampak to ne sme biti. To ne sme iti v škodo varstva zasebnih podatkov. Zato je v dokumentu toliko krat omenjena splošna uredba o varstvu podatkov. No, ta nov način razmišljanja se bo odražal tudi v pregledu splošne uredbe o varstvu podatkov. To bomo opravili do maja. Preučili bomo vse, kar ste omenili. Ne samo GDPR plus in nove strategije, preučili bomo tudi, kako GDPR deluje za podjetja, kako se izvaja po celotnem kontinentu. O tem moramo ponovno razmisliti. Ali je spoštovano načelo en kontinent, ena zakonodaja. To je del organov za varstvo podatkov in pa odbora za varstvo podatkov. Oni morajo, morajo zagotoviti enakomerno izvajanje povsod, tako da ne bo ceneje kršiti varstvo podatkov v eni državi in dražje druge. In pa še eh, odgovor gospodu Todoračeju res je preučiti, moramo primere, ko se splošno uredbo uh, o varstvu podatkov uporablja v navskrižju z določenimi interesi. Recimo, ko gre za dostop do informacij, ponekod GDPR uporabljajo proti novinarjem, ki želijo se prikopati do informacij. Um, tukaj moramo odločiti o tem, kako bi tukaj na najboljši možni način izvajali uh, uredbo o varstvu podatkov. Uh, o tem smo se pogovorili tudi z Markom Zuckerbergom. Želeli smo izvedeti, kaj se dogaja v tako imenovanih uh, black boxih, kako je z sovražnim govorom, uh, kako je z algoritmi. O vsem tem nimamo podatkov. In uh, odgovor je bil, ja, pač naši odvetniki se bojijo splošne uredbe o varstvu podatkov. Uh, ja, tako da bomo morali razmisliti uh, o tem, kako rešiti ta problem. GDPR ne sme biti ovira raziskovalcem, ko ti skušajo dostopati do podatkov in do informacij. No, že uvodoma sem povedala, da ne nameravamo eh, revidirati splošne uredbe o varstvu podatkov, želimo pa preučiti ustrezno izvajanje in njeno delovanje. Podobno velja za irske varuhe za varstvo podatkov. Vem, da so oni pod velikim eh, pritiskom, številna velika internetna podjetja imajo sedež prav na Irskem. Mi smo v stiku z tamkajšnjimi organi, zagotovili so, da imajo vse potrebne zmogljivosti, ampak te bo treba po potrebi tudi uh, okrepiti. No, uh, ko že govorim o zmogljivostih, uh, Vprašali ste, ali smo finančno dovolj opremljeni za, bro, za boj proti dezinformacijam. Ja, eh, povečali smo proračun za uh, evropske programe na tem področju, za države članice, davčni sektor krepi oziroma mm, okrepili smo tudi določbe za odstranjevanje škodljivih oziroma lažnih vsebin, ki se pojavljajo na spletu. Zbrali bomo še več eh, podatkov, informacij za evropski pripraviti načrt za zaščito demokracije, ta bo objavljen do konca leta. Boj proti dezinformacijam bo močno poglavje, takoj za poglavjem o zaščiti volitev in pa o zaščiti neodvisnih novinarjev. Te zadeve so med seboj povezane. Vprašali ste, ali bomo imeli samo seznam mehkih ukrepov oziroma ali bomo tukaj predlagali tudi kakšno trdo zakonodajo. Ja, ocenili bomo predvsem eh, volilno zakonodajo v zvezi z evropskimi strankami. Na tem področju pač imamo pristojnost. Ogledali si bomo preglednost kampanji in pa mehanizme financiranja. Analogno bomo državam članicam priporočili naj sprejmejo ukrepe za boljšo zaščito spletnih kampanj. Dobro smo opremljeni, ko gre za uh, offline kampanje, ko gre za spletne kampanje, pa so tukaj naše možnosti ukrepanja še vedno dokaj omejene. Razmisliti moramo o tem, ali želimo sprejeti zakonodajo o lažnih informacijah, moj občutek je tukaj ta, da bomo morali biti izredno previdni. Paziti moramo, da ne bomo uvedli cenzorstva. To ni spremljivo za Evropo. Prav tako sem proti temu, da bi davčni sektor odločal o tem, kaj je resnica. To so načela, ki se jih bomo držali. če mi ne moremo. Če mi ne moremo odločiti o tem, kaj je in kaj ni resnica, potem o tem ne morejo eh, odločati Mark Zuckerberg in pa drugi tehnološki velikani. Lahko pa vam zagotovim, da bomo poskrbeli za to, da bo družba bolj odporna na lažne informacije, eh, lažnim informacijam bomo napram postavili dejstva in a, podatke, proti temu se bomo morali pač močno boriti. No, seveda obstaja razlika med dezinformacijami in pa sovražnim govorom. Ne, smem, ne želim biti tukaj preveč pedagoška, ampak kot odvetnica moram povedati, da je to da je med tem treba nujno razlikovati eh, sovražni govor, eh, otroška pornografija, terorizem, eh, ponarejanje potrošniških izdelkov. To je prepovedana vsebina, ki je ne želimo imeti na spletu in tudi ne zunaj spleta. v aktu o digitalnih storitvah se bomo osredotočili na nezakonite vsebine, v Evropskem načrtu za demokracijo pa se bomo osredotočili na informacije, ki sicer niso nezakonite, so pa včasih prav tako nevarne. <laughs> <laughs> Ali me prekinjate, gospod predsedujoči? Uh, ja, vidim poslanca oziroma poslanko, ki je želela zastaviti še na hitro eno vprašanje. Hvala lepa, gospod predsedujoči, zelo prijazno od vas. Jaz sem poslala pisno vprašanje komisiji 6. januarja in še nisem dobila odgovora na Zanima me, ali se vsi strinjamo glede tega, da bi po zadnjih sodbah Evropskega sodišča morali pogledati širšo sliko, ko gre za neodvisno sodstva. Kako boste to zastavili v nek eh, okvir. In kako lahko tukaj zagotovimo ustrezen eh, nadzor? Kdo bo vir informacij? No in pa še vprašanje v zvezi z Polsko. Ali se strinjate s tem, da je zadnja, da zadnja pravosodna reforma predstavlja novo razsežnost konflikta na področju pravne države. Zdi se mi, da s tem želijo um, izpodkopati primarnost evropskega prava in s tem evropskega sodišča. Uh, ja, še Sofi Intfeld, kratka opomba. Ja, kratka bom, ampak mislim, da nisem slišala. Na odgovora na vprašanje gospoda Todoračeja. Ali boste vključili, ali boste v prvo poročilo o načelu pravne države vključili priporočila za države, gospod Lenarc? Jaz pa nisem slišal odgovora na vprašanje v zvezi z Apple in pa. Uh, it's a continuation of, uh... v zvezi z začasnimi toživci. Ja, komisija bo v zvezi z polsko pravosodno reformo to zakonodajo ocenila kot ponavadi v skladi z običajnimi postopki. Še eden izmed poslancev pravi, da ni dobil odgovor na svoje vprašanje prosim, da odgovorite na vsa vprašanja. Ja, oprostite, nekoliko. Z... Pomešano sem odgovarjala po temah, ne po vaših vprašanjih. Torej, skratka. V zvezi s polsko zakonodajo je običajni postopek, potem EPPO, seveda ne želimo začasnih toživcev, želimo, da bi imeli toživce, ki bi stalno delali za urad Evropskega toživca. In seveda to ne morejo biti toživci, ki bodo deloma delali za Evropsko pisarno, deloma pa za nacionalno za nacionalni urad. Dobro, to je sicer v pristojnosti držav članic, ampak mi moramo imeti zagotovila glede strokovnosti in učinkovitosti. države članice nisem vedno prepričala za EPO. Eh, vedno sem argumentirala, da morajo za EPO delati največji strokovnjaki, ker bo šlo za zelo sofisticiran finančni kriminal. Zato gre. In upam, da bodo sedaj države članice izpolnile svoje zaveze in obljube na tem področju. Komisija jim bo pri tem seveda po najboljši moči pomagala. komisarki bomo morali pomagati, dokler eh, ne bomo imeli mm, polnega kolegija eh, evropskih tožilcev. Gospa Djunčeva, v zvezi z mehanizmom za nadzor nad mediji. Yes. Whether the review will end up with country-specific recommendations, there... Ja, po pregledu bomo pripravili uh, specifična priporočila za države, imeli bomo posamična poročila za države, zagotovili bomo tudi doslednost pri uh, eh, ocenevanju posamičnih držav članic. no ne bo pa to popolnoma enako kot pa pri evropskem semestru. Ja, poročila po državah. Kar se tiče žvižgačev, mislim, da imajo države še dve leti časa za to, da začnejo polno izvajati direktivo. V nekaterih držav članicah bo potrebnega več dela, drugi je manj. No, ko smo mi pripravljali direktivo o žvižgačih, smo uporabili tudi zglede iz določenih eh, držav članic eh, in o praks, torej poročili smo prakso držav članic. Težko bo predvideti različne kanale poročanja za države članice, ampak mi jim bomo pri tem pomagali. Če bo kakšna država članica zaostajala, bomo državam članicam seveda pomagali. Težko je bilo sprejeti to direktivo o žvižgačih in zato eh, moramo poskrbeti za to, da bomo to direktivo obudili v življenje. Saj smo se vsi strinjali glede tega, da to zakonodajo potrebujemo. Še nadzor nad mediji. 18. marca bo objavljeno novo poročilo o pluralizmu medijev. Uh, Tam bodo zapisane nove številke in dejstva v zvezi z pogoji dela novinarjev v vsake posamezni državi članice, ko gre za zakonodajo, ko gre za varnost, ko gre za mm, pravne vidike, tukaj se ne bom spuščala v podrobnosti. Potem preučili bomo tudi uh, politični pritisk na medije, gospodarski pritisk na medije in pa uh, vključenost eh, oziroma vključenost medijev. 18. marca bomo predstavili to poročilo in to poročilo bomo predstavili tudi v vseh državah članicah. Torej kasneje maja ali junija bo prišla še ocena za posamične države članice. Hvala, komisarka Jurova. Dobro smo izkoristili to uro in pol struktur strukturiranega eh, dialoga. Eh, večkrat boste še prišli k nam. Verjetno se bo pojavilo še kaj več vprašanj, ko bo minilo nekaj časa in eh, bo boste izvajali delovni program. Tako sedaj pa je med nami že gospod komisar Šinas, ki ga vabim, da se mi pridruži na odru. you're back again. We thank Vice President Skinas for being here. Tako, pozdravljamo gospoda komisarja Skinasa. V prvi točki smo imeli strukturirani dialog z komisarko Jurovo, sedaj pa bomo slišali gospoda Skinasa, ki je pristojen za, za spodbujanje evropskega načina življenja. gre za strategijo Evropske unije za dokončanje varnostne unije, obravnavanje tradicionalnih in sodobnih grožen. Na voljo imamo uro in pol, tako da bomo morali biti disciplinirani. Prvi krok mm, bodo vprašanja zastavljali koordinatorji, eh, potem pa se bodo lahko oglasili še vsi ostali poslanci fullness must be expressed and it is. The floor is yours. Izvolite, gospod komisar. Thank you all. Thank you. Hvala, gospod predsedujoči. Uh, ta dvorana mi prinaša številne spomine. Uh, tukaj je potekala moja predstavitev 3. oktobra in takrat sem vam obljubil, da me boste veliko krat videli in uh, no, sedaj sem tukaj, to je uh, drugi strukturirani dialog, potem ko je komisija začela svojim delom 2. decembra. Danes uh, bom predstavil drugega dojenčka moje družine in sicer gre za varnost v Evropski uniji. Eh, slišal sem, da ste danes dopolne imeli zanimivo razpravo o dublinski uredbi. Mm, no in seveda um, je enako pomembna tema tudi varnost v Evropski uniji. O varnosti razpravljamo v času, ko se moramo soočiti tako z modernimi, kakor tudi z tradicionalnimi grožnjami. Evropska unija mora izpolniti svoje obljube vsem uh, evropejcem. Ti se morajo v svojih domovih in pa na ulicah počutiti varne. Tako v Uniji, kakor tudi v tujini. Jaz sem zvestej zavezi. Eh, tukaj sledim eh, Julianu Kingu, ki je bil eh, komisar v prejšnji komisiji. On je vzpostavil ta nov sistem novo galaksijo eh, varnosti Evropske unije, če želite. Ta strategija je bila velik uspeh za komisijo, s tem smo skušali odpraviti razdrobljenost, ki je prej obstajala na tem področju. Želeli smo okrepiti prepoznavnost različnih akterjev. Jaz si želim, da bi lahko še naprej nadgradili to strategijo varnostne unije. Naslednji korak bomo storili junija pred poletnim premorem, ko bomo predstavili novo obširno strategijo za varnostno unijo, v kateri bomo predstavili, kaj želimo narediti v naslednjih petih letih. No, uh, pri varnosti so pomembni naslednji tematski sklopi, čezmejno sodelovanje, izmenjave med policijskimi organi, drugič terorizem in pa preprečevanje radikalizacije, tretjič organizirani kriminal in pa četrtič varnost v digitalni dobi. Tukaj gre tudi torej za nove eh, teme, to so recimo kibernetska varnost, eh, hibridne grožnje, treba je okrepiti eh, našo fizično in digitalno kritično infrastrukturo. Na teh področjih smo že v preteklosti dobro sodelovali. Tukaj bi želel pohvaliti delo, ki so ga upravili poslanci odborov TER in pa LIBE na tem uh, področju. Uh, začel bom z čezmejnim policijskim sodelovanjem in izmenjavo informacije. Uh, treba je okrepiti sodelovanje med organi kazenskega pregona, zapreti je treba informacijsko vrzel, samo na ta način lahko zagotovimo notranjo varnost. Tukaj pripravljamo številne pobude, ki so zapisane tudi v našem delovnem programu. Eh, nekoliko kasneje. Letos bomo predstavili usmerjeno revizijo uredbe o Europolu. Europol mora uh, biti opremljen, zato da lahko mm, stalno spremlja razvoj dogodkov na področju varnosti, kaj ti varnostni izzivi se pač stalno spreminjajo. To priložnost želimo izkoristiti tudi zato, da uredbo o Europolu prilagodimo novi uredbi o. varstvu zasebnih podatkov. EDPS. Uh, eh, okrepiti želimo tudi čezmejno izmenjavo informacij. V zvezi s tem je pomembno vprašanje interoperabilnosti naših informacijskih sistemov ETS, VIS in SIS. to so bistvena orodja, ko gre za krepitev naših zmogljivosti za izmenjavo informacij. In ne, samo, ne gre samo za izmenjavo informacij, gre tudi za to, da morajo uradniki na terenu imeti pravočasno dostop do teh informacij. Tudi bom sodeloval z visokim predstavnikom, podpredsednikom komisije Žozepom Borelom, okrepili bomo sodelovanje s tretjimi državami na tem področju naše sodelovanje z strateškimi sosedami, državami bo prispelo pevalo k odpravljanju vrzeli na področju izmenjave informacij, prav tako pa bo to olajšalo preiskavo zločinov terorizma in pa drugih hujših zločinov. Drugič, terorizem in pa preprečevanje radikalizacije eh, ter nasilnega ekstremizma. Tukaj obstaja vedno večja potreba potem, da se lotimo izvornih vzrokov teh oblik nasilja. Radikalizacija seveda vodi v terorizem, v nasilni ekstremizem in to ni samo varnostna grožnja. To predstavlja tudi grožnjo za naše urednote in pa miroljubno sobivanje naših skupnosti. Zato se moramo tega problema lotiti na evropski ravni in zato potrebujemo obširen pristop k temu področju. V preteklosti smo razširili podporo ne samo akterjem na tem področju, kot recimo je to mreža za preprečevanje radikalizacije. Pomagali smo tudi organom v tretjih državah članicah. 60 milijonov evrov smo namenili raziskovalcem, eh, organizacijam in drugim akterjem. No in pri tem drugem področju je toliko bolj pomembno sprejeti die ukrepe v zvezi z spletnim eh, terorizmom. Mm, po dogodkih, kot je Christchurch, še vedno nismo na ravni institucij sprejeli ustreznega dogovora, ki bi omogočil hitro odstranjevanje terorističnih vsebin na spletu. To omogoča teroristična dejanja, novičenje, novačenje. To področje bi končno morali urediti. Um, ko se je zgodil teroristični napad v Krajščurču, je Facebook moral mm, milijon in polkrat odstraniti video v zvezi s tem v eni uri. Um, skratka, tega ne smemo uh, prepustiti na ključju. Tukaj potrebujemo mehanizem, ki bo še vedno vseboval tudi človeški faktor. In sedaj, ko se bliža obletnica terorističnega napada v Krajščrču upam, da bomo uspeli tudi napredovati na tem področju. Planet. Tretjič, organizirani kriminal in kibernetski kriminal. Eh, planet. Na planetu to postaja vedno bolj pomembno, kajti vemo, da je prišlo do tehnološkega napredka, kar vpliva na resno in organ, resen in organiziran kriminal. Ko gre za kibernetski kriminal, gre predvsem za zaščito najbolj ranljivih skupin otrok. Spolna zloraba otrok je zabeležila veliko rast in zato pripravljamo tudi usmirjanje ukrepe proti temu. Želimo sprejeti novo strategijo za bolj učinkovit boj proti spolni zlorabi otrok še v tem letu, to je v delovnem programu. In tu bomo predvideli specifične pobude, proaktiven eh, strok odgovor tako javnega kot tudi zasebnega sektorja in moramo sodelovati za zaščito otrok. Četrtič, in to je tudi že zadnja točka, varnostna politika v digitalni dobi. To je razprava, ki prihaja oprav v času. Danes je komisija predstavila digitalni svežen, ki je prvi poskus, da bi uokvirili zelo eh, kompleksen proces in sicer uvajanje umetne inteligence v naših družbah in ravnanje z podatki na ravni EU. Resnično verjamem, da je naš pristop do varnosti in varstva v luči teh dogodkov mora biti učinkovit tako na spletu, kot tudi zunaj spleta. Um, um, zagotoviti moramo, da so te tehnologije varnostno preverjene, da je človek v ospredju in predvsem, da se ne zlorablja otrok. V prejšnjem mesecu smo pri, pripravili um, pristop do um, pi, petega do 5G. 5G je prebojna tehnologija, vendar eh, to ne sme ogroziti varnosti notranjega trga in državljanov in isto velja seveda tudi za umetno inteligenco. Sedaj bomo zbrali mnenja deležnikov um, deležniki niso običajni, su, uh, običajne osumljene osebe, ki vedo vse, temveč želimo vključiti predvsem tudi mnoge državljane in predstavnike družbe, ki um, bi lahko prispevali k tej razpravi. Komisija je 20 milijonov evrov um, namenila raziskavam na področju umetne inteligence in um, kazenskega pregona in želimo oboje tudi bolje razumeti, kako je to lahko med seboj povezano. V naslednjih letih bomo morali razumeti, da ne bomo imeli samo prijateljev in znancev, temveč tudi algoritme, ki so nekaj vmes. In zagotoviti moramo, da bo razvoj umetne inteligence v Evropi evropski. To je ključno za evropski način življenja in to je področje, kjer mora Evropa um, ukrepati sedaj, kajti um, Evropa oboje dobro pozna in sicer zagotoviti močan regulatorni okvir in drugič, da se to tudi prilagodi velikosti trga, kar drugi disruptori, kar bodo drugi, ki želijo ogrožati naše življenje, ne bodo mogli kar tako zanemariti. In potem um, želim zaključiti z dvema ugotovitvama. Um, v svojem zaslišanju sem to že povedal, ampak želim ponoviti. Vsak od naših predlogov v zvezi z varnostjo, z varnostjo unijo, bo um, vključevalo popolno spoštovanje človekovih pravic, vključno s varstvom osebnih podatkov. To je osebna prioriteta in tudi zaveza. In rekel sem, da to ne bo nekaj dodatnega, dopolnilnega, temveč to je pogoj za vse, kar bo. Um, um, sprejeto za zagotovitev varnosti Unije. In druga stvar, ki je prav tako pomembna pri nadaljni gradni varnosti Unije, je zaupanje. Mnogi v tem varnostnem aparatu um, um, sledijo miselnosti, da se ne sme zaupati nikomor. Um, da na področju varnosti nikakor ne smeš zaupati drugemu. Ampak to ni dobro, zato ker želimo doseči, moramo graditi zaupanje med eh, inštitucijami na evropski ravni, graditi zaupanje med inštitucijami v državah članicah, dokazati moramo, da se um, delo ne bo ponavlj, um, podvajalo. Torej, delo, ki se izvaja učinkovito na eni ravni, se ne sme ponoviti na drugi ravni. In um, ukrepanje na evropski eh, ravni mora zagotoviti predvsem dodano vrednost. Hvala vsem za vašo za pozornost. Hvala, gospod podpredsednik. Tako kot prej, se moramo tudi sedaj držati predvidenega časa za razpravo in za govor. Torej, ta razprava naj bi trajala do šestih, imamo približno eno uro časa, veliko pa se jih je prijavilo za razpravo poleg koordinatorjev, ki dobijo besedo v prvem krogu. Um, torej, koordinatorji imajo dve minuti, v drugem krogu pa bom dal besedo čim več eh, poslankam in poslancem. Prvi je eh, gospod Lenars. Uh, hvala eh, podpredsedniku Kinesu za eh, ta obisk. Obiskali ste že številne prestolnice v Evropi, gre za migracijski svežni in tako naprej. In danes razpravljamo o drugem dojenčku. Hvala nova nova um, um, um, um, misija v sredozemlju, ki bo nadomestila Sofijo. Visoki predstavniki včeraj so rekli, eh, da se bodo, ta, eh, se bodo te ladje takoj umaknile, ko um, bodo postale morebitni pull uh, eh, dejavnik in bodo um, pritegnile priseljence, kako naj bi se to zgodilo. Potem eh, govorili ste o podatkovnih sistemih. Verjamem, da zakonodajni okvir, ki smo ga sprejeli v prejšnjem mandatu, da je pomemben korak, eh, vendar me skrbi izvajanje v državah članicah. 16 držav članic nima nacionalnega načrta za izvajanje. To je seveda projekt z velikimi izzivi in si ne moremo privoščiti za kasnitev. Kako boste pritisnili na te države in kako bo parlament vključen še naprej v to? Tretjič. Evropsko računsko sodišče in evalvacija um, sistemov, torej, eh, ko zadeva biometrične podatke in prstne otise. Eh, vsi še niso v stanju tega uporabiti. Mejni uradniki pa opozarjajo tudi na to, da dobijo veliko napačnih rezultatov in um, 50 odstotkov um, jih je reklo, da je spusti ljudi čez mejo, ne da bi vzeli teh podatkov, ne da bi oduzeli teh, eh, teh podatkov. Kako to odpraviti? 5G. Um, tudi tu gre za varnost sistema in za varnost orodij. Eh, tu gre seveda tudi za tradicionalno varnost. Eh, preiskovalne tehnike v 4G ne delujejo več v 5G, ko gre tudi za kazenski pregon. Kaj eh, bomo storili, da bo tudi področje kazenskega pregona pripravljeno izvajati svoje pristojnosti z uvedbo 5G? Gospa Sipe, hvala. Želim začeti s točko, ki jo je deloma kolega že omenil in sicer, da mi sprejemamo številne ukrepe in tudi zakone v parlamentu in svetu in potem manjka izvajanje. O tem nisem veliko slišala. Interoperabilnost je bila že omenjena. Komisija in komisar King je rekel, da bo trajalo več let. Vendar, če države članice niti ne začnejo, je to žalostno. In želim opozoriti tudi na zelo star ukrep in sicer sklep Prüm, ki se ga že, deset, eh, že več let ne izvaja. Kako izboljšati to situacijo? Kaj ti verjetno ni dobro, da sprejimamo vedno nove ukrepe, ki se po, jih, jih potem ne izvaja in tudi ne moremo identificirati pravih vrzeli glede morebitnih novih zakonov, če se stari ne izvajajo. Cenim idejo, da je treba izboljšati sodelovanje med policijo in pravosodstvom, vendar to eh, se ne more zgoditi samo z spletnimi. Um, ukrepi, torej kontakti na tej ravni, temveč mogoče potrebujemo tudi stalne preiskovalne enote za določena področja kriminalitete, tako da bi ustvarili večjo ekspertizo in da bi imeli strokovnjake, ki lahko hitreje na osnovi tega strokovnega znanja sprejmejo odločitve in tudi prispevajo k oblikovanju večjega zaupanja v teh ekipah potem spolna zlorabla in izkoriščanje otrok. Včasih se mi zdi, da se zelo koncentriramo na eh, spletno področje, ki je seveda zelo pomembno, ampak kako lahko kombiniramo naše napore z napori eh, v, na terenu, v realnem življenju, kajti vse slike, ki jih vidimo na internetu, eh, se zgodijo real, na realnem kraju, v realnem življenju. Kako bolje ozaveščati za to, da bi našli te eh, kraje v realnem življenju in ali se komisija zaveda ali ima kakšne ideje, kako se lotiti situacije, da vidimo vidno več otrok, da se, um, otrok, da se vidno več otrok kontaktira po spletu, um, odrasli jim pravijo, da najpred računalnikom um, naredijo nekaj, kar potem eh, snimajo s kamerami. Tudi tu, tu je potrebno ozaveščanje v okolju, v katerem doraščajo otroki, otroci. In razen tega, eh, torej tu gre za stike za starši, s mladinskimi organizacijami, da se uh, govori s temi otroki in jih opolnomoči, da ostrizno reagirajo v takšnih situacijah in potem preprečevanje radikalizacije. Omenili ste različne teme, kot je naprimer. Um, eh, omrežje RUN ali tudi socialno kohezijo, vendar se sprašujem, kaj, zakaj pa precizno gre, eh, za katere ideje ukrepe, ki bi lahko izboljšali situacijo na terenu in ali je jasno, da um, gre za zelo različne zadeve na terenu, kajti izzivi v posameznih skupnostih, ki vodijo do radikalizacije, so drugačni. A sem kaj omenil, da ima vsak samo dve minuti ali ne? Uh, Gospa Infeld, hvala gospod predsednik. Eh, lepo pozdravljen gospod komisar. Prvič, um, zakonodaja. Vi nas pozivate, da eh, smo hitri, kar zadeva umik terorističnih vsebin na spletu. Seveda delamo hitro, vendar tudi pozorno in želimo pravilno zastaviti zakonodajo. E, komisija vedno pritiska na parlament, da naj dela hitreje. Um, ko pa svet blokira, potem je vaša reakcija, potem um, svet ne upozorite na obveznosti, um, na njegove obveznosti, temveč umaknete zakonodajni predlog. Zato vam želim predlagati naslednje. Zakaj ne bi uvedli novega pre predloga? Um, eno, en predlog se sprejme, in mi ga bomo sprejeli, če bo svet sprejel ukrep, ki je blokiran že več let. Ali se vam ne zdi eh, fair, torej one in one in? Um, teroristične vsebine na spletu. Jaz imam eh, cel seznam eh, tem, ki jih blokira svet. Ta izbira je zelo bogata, vi jih ne boste eh, umaknili, predlagam, temveč prisilite svet, da jih sprejme. Vsi govorijo o izvajanju, jaz sem malo že sita s tem, da samo sprejemamo zakonodajo in države članice potem ne eh, ganejo s prstom, naprimer prstni otisi v eh, eh, potnih listih. Gospod Linar je že govoril o tem, da si deset let smo že po roku in več kot polovica držav članic eh, jih ne uporablja. Direktiva proti zlorabi otrok eh, začeli ste. Um, Eh, postopek kršitve proti 23 državam članicam zaradi neizvajanja. Komisija nam je rekla, se spomnim, da naj hitro sprejmemo to zakonodajo kot parlament. Potem direktiva o um, kazenskem pregonu Slovenija, Španija, Nemčija je niso izvedli. Gre vedno za implementacijo PNR. Poleti 2017 je. Eh, evropsko sodišče odločilo, da sporazum s Kanado ni v skladu z eh, Evropsko zakonodajo in eh, sporazum ZDA je še bolj oddaljen od tega. Dve leti potem pa komisija še ni izvedla pravne presoje tega sporazuma, zakaj ne. In ko govorimo o politiki javne varnosti, želim vedeti, zakaj ena oblika kriminala, ki Eh, zabeleži 2500 žrtev na leto in sicer nasilje doma, zakaj je to eh, nekaj zasebnega in ne tema javne varnosti. In ali želite to vključiti v svoj dosi? Hvala gospod Fist. Hvala, Skinas. Govorili ste tudi o islamskem eh, terorizmu. O tem eh, je francoski sociolog eh, Bernard Jožin napisal novo študijo. Območje, ki jih je izvojil mm, islam, tako je ime te študije in govori o obveščevalni službi Francije, ki ugotavlja, da 150 mest je pod vplivom, pod nadzorom islamistov samo v Franciji in potem pravi, in to je še bolj vznemirjajoče, eh, obstaja pakt med delom eh, le, levih strank, velikim delom levih strank, levičarskih strank in islamskimi skupinami. Navaja veliko primerov, ki š, veljajo za Francijo, ampak verjetno tudi za Nemčijo, Švedsko in za Zemsko. Kaj boste storili proti tej levici, proti tej koloni islamizma, eh, ki deluje deloma tudi tu v Evropskem parlamentu. Naprimer, ko v nasprotju z vsemi kriminalnimi statistikami v Nemčiji slišim, da ni nobene povezave med eh, večjim številom spolnih zlorab in islamizmom. In eh, gospa Infeld širite laži. 嗯。Um tu v tej dvorani in to je sramota. Če želite ohraniti evropske vrednote, gospod Schines bi bil hvaležen, če bi mi izdali, kaj boste storili proti levim spodbojevalcem islamizma v Evropi, kaj ti od tu prihaja uh, nevarnost in grožnja za odprto in svobodno družbo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fist. Thanks. Zeleni, gospa Trik. Ali eh, ima kdo vprašanje v zvezi s poslovnikom ali kako? Ne, moram povedati naslednje. Nekaj grozljivega se je zgodilo. Različne zadeve se mešajo v enem loncu in tu um, slišimo gonjo proti levim strankam. Migracija in kriminaliteta se enostavno mešajo, tako kot je to pač običajno. V, takih desnih strankah, s katerimi imamo opravka in moram reči, tako ne gre. To je treba zavrniti, zato ni nobenih dokazov in to je pravzaprav sramota za parlament. Gospa Ernst, vi boste dobili besedo čez nekaj minut. Zdaj so na vrsti koordinatorji in zato je pošteno, da slišimo najprej. The Grünen ist najprej slišimo zelene. Mrs. Bigmont. Yes, yes. Gospa Bigmont. Gospa Intfeld, ali eh, imate vprašanje s poslovnikom? Enkrat za vselej želim zabrniti povezavo eh, skrajne desnice med eh, eh, migracijami in posilstvom žensk. Eh, ne glede na viro izpoved. Eh, povsod prihaja do posilstva žensk. To ni virska stvar. Eh, mnogo belih moških, skrajno desnih moških, to delajo. In zato mi ne smete povedati eh, kot ženski, ka, kako naj razmišljam o moških, ki nadlegujejo in posiljujejo ženske. To so rasistične laži, ki jih vi širite. Ja, to smo zabeležili. In večina v tej hiši eh, je istega mnenja. Sedaj pa. Eh, želimo seveda nadalje, nadaljevati razpravo in sedaj so na vrsti zeleni. Gospa Bigmont, hvala. Gospod komisar, mislim, da je treba dekonstruirati napačni diskurs. In predvsem, ko se zlorablja s statistikami, Europol nam tem pomaga, eh, kaj ti eh, dokazuje ravno nasprotne od tega, kar trdi skrajna desnica. In sedaj bom nadaljevala s tem, kar sem hotela povedati v okviru te eh, razprave. Gre za temeljne pravice, za varstvo temeljnih pravic. Eh, v, v zaslišanju ste rekli, da želite vključiti temeljne pravice od vsega začetka v svoje delo in ne samo v poročila o izvajanju. In želim vas vprašati, kako to želite izvesti, upoštevajoč eh, različne sodbe Evropskega sodišča v zvezi s hrambo podatkov potem ali bomo imeli tudi um, ocene učinka, eh, potem torej vaš pristop do temeljnih pravic, eh, potem okoljski kazniva dejanja, um, ki so pomemben del mednarodnega kriminalnega dogajanja. Eh, pa tudi druge vrste zakon, eh, kaznjivih dejanj, ki financirajo terorizem in organiziran kriminal. In to je seveda nevarnost eh, za, varn, nevarnost za družbo, za okolje, za naslednje generacije. Kaj bo komisija storila, kakšno strategijo bo pripravila? Eh, in gre seveda tudi za statut Europola, ki ga je treba spremeniti in potem vračanje um, islamističnih eh, bojevnikov. Kaj je vaše mnenje in kako ocenjujete um, nevarnost, ki izhaja iz teh ob, oseb, če se naprimer izgubijo njihovi, sled, njihovi sledovi v naših državah, torej kako naj bi organi kazenskega pregona se odzvali na to in obveščevalne službe? družbe. Hvala, gospod Ribjon. Gospod Weimar se, se mi zdi tu za ikr. Res, ja. Govoril bom švedsko in se odzval na to, kar ste povedali vi. Hvala. Omenili ste, da je eno prioritetno področje Evropske varnostne unije boj proti terorizmu, preprečevanje radikalizacije. In pa popolnoma strinjam se s tem. To je seveda zelo pomembno. E, e, to je potrebno tudi, da bi zagotovili socialno kohezijo. Muslimska bratovščina, da omenim to organizacijo, e, nestrpnost, segregacija označujejo to organizacijo. V prejšnjem mandatu je komisija tudi financirala organizacije, ki so povezane z muslimsko bratovščino. Ob upoštevanju socialne kohezije, ali se vam ne zdi problematično, če bi še naprej podpirali skupine, ki eh, si prizadivajo za segregacijo? in um, komisija, ki želi spodbujati evropski način življenja, ali lahko zagotovite, da bo do evropska sredstva odobrena samo skupinam, ki sprejimajo evropske vrednote in financiranje, financ ne smejo dobiti e, organizacije, ki spodkopavajo evropski način življenja. Ali se strinjate s tem, gospa e, Ernst? E, iz vrst Gue je sedaj pozvana, da še naprej um, predstavi svoje mnenje. Ja, še enkrat. Strategija EU za varnost, ki um, nas čaka junija, ki jo bomo dobili junija, to je lepo in prav. Imeli smo že več strategij z enakim imenom v zadnjih letih, če se ne motim. Zato vas sprašujem, eh, kako pa ste eh, ocenili dosedanje varnostne ukrepe eh, in kako, katere ukrepe pa bi lahko črtali, se jim odpovedali, preden se uvede nekaj novega ali pa prihaja vedno samo do kopičenja novega. Eh, to bi bilo dobro, če poveste. Potem PNR, eh, gospod Infeld je že postavila to vprašanje. Eh, pričakujemo ravnanje komisije in želimo vprašati, kdaj lahko kaj pričakujemo od komisije. Potem EU je v teh dneh svarila pred terorističnimi nevarnostmi. Sem sodijo seveda različne nevarnosti, ki so bile že navedene, vendar tudi nevarnost desnega ekstremizma. Kot veste, smo imeli napade v Nemčiji, Halle, oboj ehm, Walterja Lübkeja, umor Walterja Lübkeja in tudi aretacijo in m, mm, prepoved kombat 18, hvala Bogu, so pa tudi še druge teroristične nevarnosti, ki izhajajo iz desnega ekstremizma in pri policiji in vojski beležimo desne tendence, torej tudi v vojski. Um, desno ekstremistične nevarnosti eh, niso prisotne samo zunaj administrativnega aparata, temveč tudi znotraj. Ali obstajajo kakšna strateška razmišljanja, kako bi um, se borili proti um, desno ekstremističnim težnjam v, znotraj držav, v državnem aparatu. Kajti mislim, da to ni samo problem Nemčije, temveč da ta problem obstaja tudi drugot. Ja. Sedaj pa dobijo besedo še drugi, vendar vas prosim, da se omejite na eno minuto. Gospod. Vinče bo prvi. Komisar Skinas, eh, lepo, da ste tukaj. Omenili ste varnostno sodelovanje in predlagam, da gremo bolj v podrobnosti to varnostno sodelovanje z Združenim kredistvom. V mm, mandatu, osnutku mandata za pogajanja imamo tri komponente. Eh, torej splošni, splošni dogovor, ekonomski dogovor, varnostni dogovor in tu gre seveda tudi za kibernetske napade, za terorizem in tako naprej. Kje vidite povezavo med eh, pogajanji o ekonomskih vprašanjih in kako vprašanjih Eh, bomo zagotovili, da bo naprej obstajalo tudi še varnostno sodelovanje, kajti to eh, je seveda v interesu evropskih državljanov. Hvala. Hvala lepa. Ponovno vas lepo pozdravljam, gospod eh, podpredsednik. Čez deset minut bom moral oditi, ampak bom... Um, um, bom se pozanimal potem o vaših odgovorih. 5G. Um, um, ta ocena komisije je zelo dobra, ampak kaj mislite, kaj se bo zgodilo kot naslednje? In sicer na ravni držav članic, eh, odločb, ki jih bodo one sprejeli glede izvajanja 5G, nekatere države so bolj napredne od drugih, so že dovolile določenim uh, družbam da so del te tehnologije ali mislite, da so varni deli sistema 5G v omrežju je vse med seboj povezano ali mislite, da ne smemo dovoliti nobenega tveganja v nobenem delu tega omrežja. Potem umetna inteligenca vsak danes govori o tem moje vprašanje, ne glede na etične standarde, Ali mislite, da se moramo ukvarjati tudi s kriminalizacijo, kajti to je seveda tehnologija, ki lahko eh, stori tudi veliko škode. Potem Europol ali pri reformi Europola predvidevate možnost, da bi na lastno pobudo Europola eh, lahko Europol pomagal državam pri preiskavah, naprimer Malta. Europol ima veliko izkušenj, ali, ampak ali bodo imeli neposredne inštrumente, da bodo lahko sodelovali s temi državami članicami, gospa Čančeva. Hvala, eh, gospod komisar, za vse informacije. Veliko razočaranje je, da en del manjka in sicer korupcija. Želim vas opozoriti na to, da je boj proti korupciji pred desetimi leti bil del stokholmskega programa, potem pa je zginil z varnostne agende od tega, kar sem slišala, ne bo del nove um, varnostne strategije in to je več kot obžalovanja vredno, da um, korupcijo obravnavamo samo v okviru pravne države. To je sicer dober prvi korak, ampak korupcija ima tudi element varnosti. Um, posledice korupcije na ekonomijo in varnost so pogubne v mnogih državah. Bol, v Bolgariji zgubimo vsako leto približno 11 milijard zaradi korupcije. Ni nobenega dvoma, da se ta denar investira pod narekovaj v različna kriminalna dejanja, tudi čezmejni kriminal. Um, zato vas sprašujem, ali želite prioritizirati Ehm, tudi boj proti korupciji znotraj varnostne strategije. Um, in um, um, če korupcija bi lahko postala tudi nov evropski način življenja na osnovi, na osnovi tega, kar um, ugotavljamo. Kako boste proti temu ukrepali, kako bomo sprejeli prave instrumente za boj proti eh, tem um, pojavom. Tudi jaz bom prebrala vaše odgovore in poslušala na spletu, eh, kaj ti moram oditi. Gospod Brajar za zelene, hvala. Gospod komisar. če javni organi iščejo nezakonite vsebine, potem nimam težav s vašimi predlogi, ampak mednarodno zasebno sodelovanje, eh, ki je nepregledno eh, ali eh, ko plačani delavci izvajajo ta nadzor, je to nespremljivo pod tim um, shranjanje podatkov um, ali bo komisija več let po sodbi Evropskega sodišča uvedla postopke proti državam članicam, ki še niso odpravile zakonov o nediskriminatornem shranjevanju podatkov. Upam, da um, komisija ne bo odstopila od tega in potem um, ali bo um, zaznana varnost vaše, strateg vaše strategije, kajti ljudje se počutijo zelo negotove v nevarnosti in sicer na osnovi napačne ocene tveganja kriminalitete in ker um, v bistvu ne cenijo visoke varnosti um, ki jo uživamo v Evropski uniji, gospod Bušaliti, beseda je vaša. Gracias, presidente. Hablaré en español. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala komisarju, da je danes tukaj. Dobro bi bilo, če bi komisija v imenu varovanja evropskih urednot eh, moralo spadati tudi ustrezno obnašanje poslancev, kaj ti nekatere kritizirate, drugim pa ploskate. Um, torej, strinjamo se glede tega, da je treba preprečiti radikalizacijo, do katere prihaja v številnih skupnostih. Kakšne ukrepe ste predvideli za nadzor nad eh, kultnimi centri, kjer prihaja do ekstremnih uh, prakticiran vahabizma, džihadizma. To so jasno tudi centri za radikalizacijo državljanov, ko živijo v Evropi. E, ne gre torej samo za internet, ampak za dejanske centre. In pa, kar se tiče spolnih zlorab, v Španiji smo nedavno slišali poročanja o zlorabah v centrih, ki jih vodi sama administracija balearskih otrok. Eh, otokov. Um, kaj boste torej naredili, da ne boste otrok zaščitili um, samo na internetu, ampak tudi v skrbniških centrih, kjer je sama administracija tista, ki ne zaščiti otrok? Gospod Eli, Gue. Vprašanje imam za komisare, kako nameravate izboljšati kibernetsko varnost. Odziv Evropske komisije, da ne bi govorili o grožnjah v okviru konteksta sekuritizacije. Mislim, da to ne bo dovolj, imam torej nekaj specifičnih vprašanj. Prvič, nekaj najbolj resnih incidentov na področju čezmejne kibernetske varnosti se je zgodilo zaradi tega, ker so obveščevalne agencije skladiščile določene zmogljivosti, ki bi jih lahko uporabljale v obliki informacij kot orožje. Namesto, da bi to popravili, so izgubili nadzor nad informacijami in to je paraliziralo nekatere ključne obveščevalne agencije po celi Evropski uniji. Kako bo Evropska komisija poskrbela za to, da državne obveščevalne agencije ne bodo spodkopavale kibernetske varnosti naših mrež? Nekateri neodvisni raziskovalci kibernetske varnosti delajo v interesu javnosti, ampak pogosto, ko identificirajo nekatere randljivosti ali pomankljivosti, se bojijo o tem poročati, zaradi tega, ker se bojijo, da bi jih obredeljevali tudi njih kot kibernetske zločince. Kaj bo Evropska komisija storila za to, da bo poskrbela za to, da bodo ti ljudje lahko upravili vprašanje? Potem pa še vprašanje mreže 5G, tudi to je ključnega pomena, tako kot so omenili drugi kolegi. Veliko se pogovarjamo o tem, da bi imeli enkripcijo med napravami. To je nekaj, kar se mi zdi, da bi morala Evropska komisija obravnavati. To je kritičnega pomena kot prva fronta obrambe, ampak vaši kolegi na komisiji so povedali, da moramo ohranjati zmogljivosti pravno gledano zakonitega prestrezanja. Kako bo to mogoče, če ne boste poskrbeli za to enkripcijo? V tem primeru mislim, da pa se enostavno vse ogrozili, namesto da bi poskrbeli za njihovo varnost. Gospod Roberti. Hvala, gospod podpredsednik Skinas. Ko gori za organizirano kriminaliteto in terorizem in to je pogosto tudi med seboj povezano. In tu moramo govoriti tudi eh, o branju denarja in o financiranju terorizma. To je pomembno in vi v svojem obvodu tega niste omenili. Um, komisija je v lanskem letu izdala poročilo o boju proti eh, pranju denarja in je omenila, da mnoge države eh, članice delajo premalo. Kaj bo storila sedanja eh, komisija, da se izboljša situacija v državah članicah na področju boja proti pranju denarja in financiranja terorizma? tudi izstop Združenega kraljestva lahko negativno vpliva na to, kaj ti eh, odnosi z Združenim kraljestvom so pomembni za odkrivanje takih dejanj. Um, um, O, o, predlagane je bila tudi agencija za um, um, boj proti terorizmu. Eh, torej, da bi imeli tu enoten pristop preko take skupne agencije. Ali se s tem strinjate? Drugo vprašanje. Eurojust ugotavlja, da um, je veliko manj um, um, sredstev na voljo. Ta, to drastično sredstvo, eh, sredstvo za Eurojust ali je v skladu z našimi eh, domnevnimi napori boja proti terorizmu, gospod Asmani. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod podpredsednik komisije, za vašo prisotnost danes popovdne. Nekaj je še posebej zaskrbljujoče tudi v moji državi v času parlamentarnih razprav. Kako je za obravnavo organizacij civilne družbe in pa verskih ustanov? Nekateri si kupujejo vstop v te institucije, usposabljajo radikalne posameznike tudi v okviru izobraževanja in počevanja otrok in to krši tudi naša demokratična načela. To spodkopava našo družbo, pa tudi njeno inkluzivnost. Nismo edina država članica, ki se sooča s temi težavami. Macron je včeraj govoril o separatizmu in nekaterih ukrepih. Zanima me, ali boste prevzeli vi takšno vlogo na ravni Evropske unije in ali se boste za to zauzeli tudi osebno. Gospod Pandriše, najlepša hvala. Govorili ste o svojih prioritetah, štirikrat ste navedli tragične dogodke v Christchurchu. V Novi Zelandiji, na drugi strani sveta. Niste pa govorili o dogodkih na Zaventemu, čez, ki so 10 km, 10 km stran od tu. Prav tako niste govorili o napadih na metropostaji Malbek, ki se nahaja le nekaj 100 metrov od tu. Religion for Peace www.dotcom je zanimiva spletna stran. Izvedeli smo, da je bilo 20 islamističnih napadov v Evropi pod Christchurchu. Pa o tem zdaj niste govorili. Zakaj se pogovarjate o tem, kaj se dogaja na drugem koncu sveta, na mesto o tem, kaj se dogaja v Evropi? Na to pa še statistike, o katerih je govoril švedski radio in jih je predobil tudi od švedskih pristojnih organih. Etnična pripadnost posiljevalcem. 58 odstotkov jih ni švedskih državljanov. O tem je govoril švedski nacionalni radio. Nekateri boste rekli, da širim lažne novice, ampak takšne so pač dejstva. Gospa Folat, izvolite. Ja, Hvala, govorila bom nemško. Hvala, gospod komisar, da ste prišli eh, v naš odbor, ko govorimo o varnosti. Um, je prostor tudi za agencijo Frontex v tej razpravi, kajti Frontex je največja agencija in igra pomembno vlogo. Po najnovejših številkah eh, predsednika sveta Mišela naj bi sredstva, ki jih predvideva komisija za Frontex, eh, se zmanjšala za več kot 40 odstotkov. Ali je ta informacija pravilna? In če da, menim, da je Frontex. Uh, pomembna um, za nadaljni razvoj. Če bi se Frontex dobro razvijal naprej, bi lahko bil del rešitve številnih problemov na zunanjih mejah. Um, poročila o kršitvah človekovih pravic, o nasilnem vračanju, o tem, uh, da se zavrača možnost zaprositve za asil, teh primerov je veliko in zato vas sprašujem, kako želite zagotoviti varstvo temeljnih pravic eh, pri varovanju zunanjih meja. No. Gospa Dovolj, morda vi? Ne. Mislim, da smo zaključili s seznamom govorcev. Še kolega Papadakis, izvolite, ampak prosim, da ste čim bolj kratki in jedrnati. Hvala. E, Kjer skina. Najlepša hvala. Gospod Skinas. V tej razpravi smo se pogovarjali o tem, kako skrajna desnica izkorišča migracijsko politiko v Evropski uniji, tudi na zunanjih mejah. Mislim, da se mora Evropska unija na to ustrezno odzvati. Kakšno je vaše mnenje glede beguncev in migrantov. Smo v nespremljivi specifični situaciji, še posebej na naših mejah. Gotovo ste si prebrali tudi o ovirah, ki jih želi postaviti grška vlada na Egejskem morju. Potem smo govorili tudi o misiji Sofija v Libiji, tudi to je s tem povezano. Mislim, da je to eksplozivna situacija, ki je uperjena proti beguncem in migrantom. To so vojne žrtve in menim, da v tem primeru lahko krido za to pripišemo tudi Evropski uniji in njenim zaveznikom. Dublinska uredba je podlaga za to, da se na grških otokih zadržuje na tisoče in tisoče migrantov in tam tudi ostaja. Kakšen je vaš odziv na migracijsko krizo in to situacijo? Najlepša hvala. Mislim, da ste vsi povedali svoje, vsi ste imeli priložnost predstaviti komentarje. Že vnaprej se lepo zahvaljujem komisarju Skinasu, ki se je zabeležil za vsako vprašanje in pripombo, ampak obenem bi vas vse opomnil, da nas čaka čisto na koncu dneva še visokotehnična odločitev v povezavi z osnutkom poročila v teh zadnjih 45 minutah današnjega delovnega dne bomo morali obravnavati še to. 15 minut imate na voljo, vem, da to ne bo enostavno za vas, ampak že vnaprej se vam zahvaljujem. Hvala, gospod predsednik, da ste pravilno izgovorili moje ime. Morda ste med redkimi ali pa celo edini, ki pravilno izgovori moje ime. Skinas. Ja, um, um rather reluctant now to coin uh, an opinion on the decision of the Foreign Affairs No, najprej komentar glede sklepa sveta za zunanje zadeve v povezavi z misijo Sofia, Sofia ali pa Sofia Bis, ne vem kako bomo imenovali to misijo. To bo misija SZFP, ki je izvrn pristojnosti komisije v tem smislu. Ta misija po eni strani omogoča Evropski uniji in udeleženim državam članicam, da nadzorujejo orožarski embargo, s čimer sledimo tudi priporočilom Berlinske konference, s čimer se je strinjala Evropska unija. Ampak glede na geografsko lokacijo, te misije, naj bi pri tem preučevali tudi učinek migracijskih tokov. Sprejete so bile tudi specifične zaveze ocenjevanju učinka ter posledic migracije. Zunani ministri držav članic so dovolj modri, da vedo, da je to zelo kompleksno kompleksen izziv, ampak to je izziv, s katerim se treba spopreti, če želimo poskrbeti za vse zastavljene cilje. Že na samem začetku sem povedal v povezavi z interoperabilnostjo, da interoperabilnost v smislu povezanosti sklado podpiramo, kar naprej pregledujemo tudi poročila o napredku obenem pa sprožamo tudi postopke ugotavljanja kršitev. Podpiramo pa tudi delo agencije EULISA. Pred nedavnim sem se srečal tudi s predsednikom EULISA, ki je prav tako obljubil, da bo to delo opravil, kar se da hitro. Potem pa še biometrični podatki in pa odločba Evropskega sodišča, kot veste, je ravno kar v obravnavi predlog Eurodac tega se moramo lotiti v okviru svežnja in z vsemi se strinjam, ki pravite, da moramo poskrbeti za sistematične upise, registracijo. Potem pa 5G. Bil sem v Minhnu v času varnostne konference, tisti vikend, in prijetno me je presenetilo, da je bil naš pristop toolboxa, ki smo ga sprejeli deset dni prej, sprejet. Vsi so to podprli pri številnih vprašanjih, ki jih moramo obravnavati. To so večinoma varnostna vprašanja, ampak zadevajo tudi cel sklop eh, geopolitičnih posledic za vse ponudnike. Veseli me, da je ta sistem, vključno s toolboxom, dobil toliko podpore. Seveda pa smo predstavili tudi dodatno spremljanje, dodatne korake, na osnovi katerih bo lahko Evropska unija, Evropska komisija spremljala situacijo, še posebej, ko bo šlo za tvegane povezana s kritično infrastrukturo. Gospa Sipel, seveda smo zavezani izvajanju. Vi pravzaprav zdaj pridigate že s preobrnenim. Tudi pri svoji javni predstavitvi sem govoril o neusmiljeni neusmiljenem izvajanju. Temu se moramo torej res brezkompromisno posvetiti. Seveda pa se ne bi želel zaletavati v nova vrata, preden poskrbimo za vse, kar je potrebno, kar zadeva. Prim se trenutno še oblikuje študija o izvedljivosti, ki jo bomo pregledali, ampak seveda, če želite, se lahko pogovarjamo tudi o dodatnih ukrepih izven ukrepa te študije o izvedljivosti, na to pa še spolna zloraba in izkoriščanje otrok. V povezavi s tem potrebujemo nov pristop in zato potrebujemo tudi nov mandat za Europol. Na Europolu sem bil pred nedavnim in ko sem se pogovarjal z njihovimi predstavniki, je postalo jasno, da so zelo uspešni na osnovi svojega trenutnega mandata, ampak vidijo možnosti za dodatne izboljšave, če bodo dobili razširjen mandat. Lahko bi sodelovali z zasebnimi podjetji, družbami, obenem bi vključili v, v proces tudi organe preiskovanja, predstavnike civilne družbe, pa tudi številne lokalne akterje ter tehnološke akterje. Menim, da se tega lahko lotimo še bolje. Spletna radikalizacija, še vedno se osredotočamo na delovanje mrež, tam se zbirajo najpomembnejši akteri. 60 milijonov evrov, kot sem povedal, že prej smo uložili v s tem povezane projekte. Ampak moram jasno povdariti, da nimamo nobene čisto enostavne rešitve ali pa nekega čarobnega gumba, ki bi ga pritisnili tu v Bruslju in odpravili radikalizacijo na vseh frontah. Menim, da moramo delati tako v zaporih, v šolah, v verskih skupnostih, v cerkvah, posod, kjer lahko konkretno prispevamo k reševanju te situacije. Na to pa to, kar je povedala gospa Entfeld. omenili ste načelo one in one in. To bi lahko podprl, to je tudi dober promocijski slogan. Če bo zdaj prepričala tudi Evropski sklep, da to, svet, da to vključi v svoje sklepe, bom to prav gotovo lahko podprl. Sicer bi pa verjetno jaz eh, izpadel precej inovativen, če bi zdaj to predlagal. Potem pa še PNR. O PNR-ju smo se pogovarjali, seveda so vsa poročila povzave s tem v pripravi. Pripravili bomo tudi pravno analizo, ki bo na voljo v naslednjih nekaj mesecih. Tudi to je ena izmed naših zavez. Zato moramo poskrbeti preko slej. Seveda se ne bom odzval na pripombe gospoda Festa, saj se mi njegovo vprašanje ne zdi dostojno. Bil sem v Auschwitzu v času 75. obletnice osvoboditve koncentracijskega taborišča in tam sem se zbral z voditelji svobodnega sveta. Takrat so govorili o demonih naše preteklosti evropske zgodovine in to prav gotovo ni povezano z migranti v Auschwitzu, migrantov ni bilo. Razen, če se ne motim. Na no, to pa še to, kar ste povedali, gospa Rigmund, o skladiščenju podatkov. Najprej moramo počakati tudi na študije o izvedljivosti, predvideti naslednje korake. Na to pa še boljša zakonodaja. Predvidene so analize, študije, napovedi in prav gotovo. ne bomo objavili svojih predlogov, dokler se ne prepričamo, da temelijo na konkretnih dokazih. Na to pa še vprašanje kolegov iz IKR, e vzpostavljanje povezav s financiranjem ekstremistov ali teroristov. Popolnoma jasno moram povedati, da Evropska komisija ne financira ekstremistov, skrajnežev, ravno nasprotno. Ulagamo v odkrivanje teh dejavnosti. Če lahko dokažete nasprotno, pa prosim, da te dokaze predložite. Na to pa še varnostna unija, kako ocenjujemo napredek te varnostne unije. 20 poročilo napredku v povezavi z varnostno unijo imamo. Redno bomo ta poročila še naprej objavljali. Trenutno se ukvarjamo tudi z internim procesom, ki združuje vse enote Evropske komisije, ki lahko prispevajo k oblikovanju te strategije. In to strategijo bomo dopolnili tudi z oceno učinka za specifične ukrepe, ki bodo prav tako predstavljeni letos. Združeno kraljestvo. Najrad na dolgo in široko govorimo o Brexitu. Mislim, da je to del naše negativne agende na nek način. Sam raje govorim o pozitivni agendi, ampak glede na to, da ste me o tem vprašali, se mi zdi, da je zdaj že jasno, da se bo o sosledju pogajanj izpogajal Mišel Barnier, naš glavni pogajalec pri tem bodo sodelovali tudi relevantni direktorati ter države članice, ki bodo o tem izvedele, kar je potrebno, skladno z mandatom, ki smo ga že predstavili. Svet pa je že sprejel zavezo, da se bomo o varnostnem partnerstvu pogajali ločeno. Varnosti ne smemo ogroziti na ceno gospodarskega sodelovanja, prav tako pa ne smemo sprejeti pristopa deli in vladaj. Na to pa bo vprašanje umetne inteligence. Danes smo bili priča pomembnemu trenutku. Pretehtano moramo govoriti o tem, na kolegiju se je, zgodovi, se je zgodil zgodovinski premik, vzpostavitev Evropskega okvira za razvoj umetne inteligence. O tem smo govorili edina svetovna velesila ali pa politični blok smo na svetu, ki se s tem ukvarja na enoten način. Zastavljamo si naslednje vprašanje, kdo je odgovoren za algoritme in kako naj bi družba poskrbela za to, da ti algoritmi ne bodo ostali v rokah inženirjev. Ampak morajo ti algoritmi delovati v korist družbe in gospodarstva. Samo mi v Evropi smo se zaenkrat ukvarjali s temi vprašanji na politični ravni. Odgovor na ta vprašanja je v Združenih državah precej očiten. Na kitajskem pa se s tem vprašanjem sploh niso ukvarjali. Step, To je bil torej res zgodovinski korak naprej. Danes vsem bi želel povedati, da bi bilo dobro, če bi se vsi udeležili tega procesa in so oblikovali ta prihodnji evropski model za umetno inteligenco. Na to pa še sodelovanje s tretjimi državami, dostop do podatkovnih baz in varstvo podatkov, vse to je bistvenega pomena v digitalnem sektorju, na to pa še vprašanje gospe Jončeve v povezavi s korupcijo v okviru gospodarskega upravljanja in procesa evropskega semestra ter specifičnih priporočil po državah članic mislim, da je osem držav članic prejelo specifična priporočila glede mehanizma pravne države ter korupcije, bi pa seveda lahko razmišljali tudi o reformi naše zakonodaje, če bo to potrebno. O radikalizaciji smo se že pogovorili, pomembno je, da v proces vključimo tudi lokalne akterje. Radikalizacije ne bomo zaustavili le z delovanjem iz Bruslja, kot sem povedal že prej. Na to pa še kodiranje enkripcija. Zaenkrat še pripravljamo predlog o e-dokazih. Nobena resnica ni absolutna, kot sem že povedal na tem odboru, vsi pa naši državljani zaslužijo varnosti in spoštovanja zasebnosti. Večletni finančni okvir. Kot veste, bo prvi v nizu ključnih dogodkov jutri, ko bo potekalo izredno zasedanje na svetu. Dva pristopa sta prevladujoča, nekateri menijo, da nam bo kmalo uspelo sprejeti ta okvir, drugi pravijo, da se to ne bo zgodilo. Jaz bi si želel stati kot kolos med tema obema poloma, ki bo premustil ta razhajanja. Šarmišel mislim, da je že ponudil prvo možnost za to, da se vsi zberemo in o tem pogovorimo. Trenutno zaključujemo tudi delo na paktu o migracijah in azilu. Našim sogovornikom, nacionalnim poslancem ter evropskim državljanom moramo jasno pokazati, da lahko svoje ambicije podpremo tudi z konkretnimi cilji, ukrepi in načrti. Na področju migracij in varnosti ne bomo uspeli, če bo obstajala asimetrija med pričakovanji in resničnostjo. Večkrat smo že govorili o pojmu prevzemanja odgovornosti in o robustnemu upravljanju z mejami in samim azilnim postopkom. kontraproduktivno je, če se pogovarjamo o deset tisočih članih stalnih enot Frontexa, če potem ne moremo poskrbeti za ustrezno podporo in sredstva na osnovi naše zakonodaje. Predsednica, gospa Andreja Lajnova, ki bo predstavila naše stališče jutri na svetu, bo govorila o tem. Seveda svet že pozna naše argumente in želje. Na to pa še gospod Papa Daki. tako kot prej, ste me tudi tokrat skušali prepričati v naslednje. Zato, ker skrajna desnica uporablja besede evropski način življenja, bi nas to moralo skrbeti, jaz bi to obrnil na glavo. Skrajna desnica si zdaj želi videti, ali nas bodo uspeli zvabiti v to igro, v ta diskurs. Želijo nas zvleči v to, da bi pokazali, da smo nestrpni, da smo ne zadovoljni in da se bomo tega lotili. Ko se lotevamo migracij, moramo delovati strezno glavo, moramo biti previdni, prav gotovo ne potrebujemo nobenih sloganov, ni nam treba kričati na vas glas. V času finančne krize smo naprimer videli, da so številni ponujali preveč poenostavljene rešitve na zelo kompleksno vprašanje. In zgodovina nam je že dokazala, da so se ti ljudje motili. Dobre rešitve so nekje na sredini, uravnovešene, imajo velike vsebine in upoštevajo vse vidike problematike. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar, gospod Skinas. Res cenimo vašo udeležbo v tej razpravi. res moramo ukrepiti varnostno unijo ali pa ustrezne strategije, karkoli bo že potrebno za to, da boste dosegli to, kar ste si zadali tudi v vašem mandatu. Gospod Roberti se bo prav gotovo pritožil, da niste odgovorili na njegovo vprašanje. Torej, torej, kaj menite o Evropski eh, agenciji za pranje proti denarja in kaj menite o rezu sredstev za Eurojust? I just said in my penultimate reply that in the end. V svojem predzadnjem komentarju sem povdaril, da moramo v okviru večletnega finančnega okvira svoje cilje in ambicije uskladiti z sredstvi in ukrepi. To seveda zajema tudi delovanje agencij, čeprav je za agencije bolj pristojna moja kolegica Vera Jourova, pa tudi Didier Reinders. Kot sem povedal, moramo obravnavati še eno točko. Vse je torej lepo prosim, da potrpite še nekaj časa tu v sejni dvorani. Obravnavati moramo še zelo tehnično poročilo, čemur se bomo prav gotovo morali tudi posvetiti v teh zadnjih minutah današnjega zasedanja. Okay. Colleagues, let's move because time is of the essence. Yeah. Kolegi, kakor sem povedal, naš čaka še ena točka na dnevnem redu. Prosim, da se usedete na svoja mesta in da ste tiho. Zadnja točka na dnevnem redu je izvedbeni sklep o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov v zvezi z daktiloskopskimi podatki v Združenem kraljestvu. Torej gre za izmenjavo podatkov v situaciji, eh, ki jo verjetno vsi poznate. In sicer Združeno kraljestvo več ni članica Evropske unije, kmalo bo Združeno kraljestvo za nas postalo tretja država v vseh možnih pogledih. Decembra, 31. decembra. Od januarja naslednje leto bo Združeno kraljestvo tretja država in zato smo pod časovnim pritiskom, kajti eh, v desetih mesecih eh, se moramo dogovoriti o novem dogovoru o odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. no, pod takšnimi pogoji namerava komisija sprejeti tudi izvedbeni ukrep za zaščitko avtomatizirane izmejave podatkov z vizi z datiloskopskimi podatki. Pri tem bo sodeloval tudi Evropski parlament in sicer gre za postopek posvetovanja. Decembra 2019 je svet eh, pozval parlament naj pripravi svoje mnenje. O poročilu bomo morali glasovati na prvem plenarnem zasedanju marca. Torej bomo tudi mi morali pohiteti. Sedaj bomo sliši, slišali predstavitev sveta in komisije v zvezi s tem. No, jaz sem poročevalec za ta dosje. Želim vas spomniti na to, da je svet v svojem predlogu predvidel, da Združeno kraljestvo ne bo spoštovala vseh določb eh, iz eh, deklaracije iz Pruma iz leta 2008. Eh, dogovoriti se moramo o tem, kako bo Združeno kristo obravnavalo podatke o osumlecih. Teh ne bodo vključili v to izmen, avtomatizirano izmenjavo, samo podatke o obsojencih. No in potem, ko se bo uh, izteklo to prehodno obdobje, bo 31. decembra Združeno kraljestvo postalo polnopravna tretja država in to pomeni, da bomo tako ali tako morali sprejeti nov zakonodajni inštrument. Tudi če bo, podprt, tudi če bo sprejet ta izvedbeni sklep, to ne pomeni, da bo to končna zakonodaja, gre za nek začasni dogovor za izmenjavo podatkov z državo. Eh, o katerih se pogajamo pod časovnim pritiskom in kjer ni nobenih jamstev glede spoštovanja evropskih standardov, predvsem tistih, ki so bile, bili določeni v sklepu iz Pruma. Gospa Mateja Petkovič bo poročala v imenu hrvaškega predsedstva. potem pa bomo imeli morda še nekaj časa za specifično vprašanje za vas. No, ker sem sam poročevalec, sem se sedaj vzel tukaj nekaj časa in želim vas spomniti na to, da je nedavno, 12. februarja, Evropski parlament na plenarnem zasedanju sprejel resolucijo, ki so jo ki jo je podprlo 534 poslancev, tudi najštevilčnejše skupine te hiše. In v tej resoluciji smo zapisali točno to direct access. Združeno kraljestvo ne more imeti neposrednega dostopa do evropskih podatkov oziroma ne more sodelovati v strukturah upravljanja v evropskih agencijah na področju svobode, varnosti in pravice. Vsakošno izmenjavo podatkov, vključno z izmenjavo osebnih podatkov za Združenim kraljestvom, mora biti predmet strogih eh, varovalnih klauzul in nadzornih ukrepov, vključno z ustrezno stopnjo zaščite zasebnih podatkov kakor jo jamči evropsko pravo. No in tukaj smo slišali izjave premija Johnsona, ki je povedal, da namerava Združeno kraljestvo zastaviti svoje lasne standarde glede eh, varstva podatkov in da se ti ne bodo eh, skladali z standardi evropskega prava. To so jasno povedali. Kaj torej želim povedati? Želim povedati, da nas upravičeno nekoliko skrbi, da tukaj ne bo vzajemnih. Uh, Dogovorov glede standardov uh, varovanja podatkov, glede izmenjave podatkov in, in eh, glede na časovnico je zelo malo verjetno, da se ne bi ponavljali primeri kot iz preteklosti, ko je uh, Združeno kraljestvo kršilo jamstva glede varovanja podatkov pri eh, posredovanju podatkov tretjim državam iz sistema SIS. Tukaj torej nimamo nobenih jamstva, da se to ne bo ponovilo. No, zato me zanima, kaj želi Hrvats, hrvaško predsedstvo povedati o tem. Predvsem me zanima DNI in pa registracija vozil. Ne vidimo, da bi se tukaj izvajali evropski standardi na strani Združenega kraljestva. To, to the, to the in to predstavlja dodatno oviro pri podpori temu izvedbenemu sklepu izvolite v imenu hrvaškega predsedstva. Good afternoon everyone. Mr. Chair, thank you for the floor. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, gospod predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovani poslanci in poslanke. Minist, v imenu ministrov za pravosodne zadeve želim predstaviti stališče sveta v zvezi z izvedbenem, v, eh, v zvezi z izvedbenem sklepu o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov z izdatiloskopskimi podatki v Združenem kraljestvu. 12. decembra 2019 smo sprejeli uh, osnutek izvedbenega sklepa z pravnega vidika in tehničnega vidika je podpora temu sklepu možna, to je tudi pomembno z operacijskega vidika v kontekstu notranje varnosti. Med prehodnim obdobjem, torej po izstopu Združenega kraljestva iz eh, Evropske unije, eh, bo evropsko pravo o izmenjavi podatkov v zvezi s kazenskimi podatki, kazenskimi zadevi veljalo tudi za Združenim kraljestvom do 31. decembra v skladu s 127. Eh, členom dogovora o izstopu Združenega kraljestva. Združeno kraljestvo je pripravljeno izvajati ta sklep. svet je pripravil evalvacijo in evalvacija je bila um, pozitivna, zato je svet pripravil ta izvedbeni sklep, ki smo ga poslali parlamentu za namene posvetovanja. Zavedati se moramo naslednjega. Glede na praktični in uh, operativni uh, pomen vključitve uh, podatkov o obsojencih in osumljencih v zvezi z temi. Eh, v zvezi s to izmenjavo je svet predlagal, da naj do 15. junija 2020 Združeno kraljestvo revidira svojo odločitev za eh, izključitev usumljencev iz avtomatske izjame podatkov. Eh, izmenjava daktiloskopskih eh, podatkov in DNI podatkov. Ehm, je določena torej z izjavo iz Pruma in če eh, Združene kolesa do junija ne bo sprejelo odločitev v zvezi s tem, bo svet moral odločiti o nadaljevanju ali pa prekinitvi avtomatizirane podatke izmenjave podatkov v zvezi z teleskopskimi podatki za Združenim kraljestvom. Eh, upamo, da bo parlament zaključil svoj postopek, zato da bomo lahko do tega datuma eh, sprejeli informirano odločitev. Kar se tiče operativnih izkušenj v zvezi z eh, DNI izmenjavo podatkov je Združeno kraljestvo tukaj polno operativno od srede junija 2019. Eh, več kot 17 zadetkov eh, so imeli skupaj z državami članicami do izteka leta 2019. Zakaj želi sedaj svet sprejeti ta izvedbeni sklep? V prvi vrsti zato, da bi okrepili notranjo varnost in da bi podprli organe kazenskega pregona. Eh, tukaj so se v sodelovanju z Združenim kraljestvom eh, pokazali odlični rezultati. Več kot 15 eh, primerov je bilo v državah članicah na podlagi podatkov iz Združenega kraljestva, torej identificiranih oseb, ki jih države članice še niso imele v svojih podatkovnih bazah. Tudi v primeru uh, iskane osebe v Franciji. Podobno se je zgodilo v Nemčiji. 3763 uh, eh, profilov DNI uh, eh, je uh, imelo zadetke v britanski podatkovni bazi. To kaže na to, kakšne koristi ima takšna izmenjava podatkov za notranjo varnost. Notranja varnost v Evropski uniji je izredno pomembna za vse izmed nas. In samo. In tudi, če bi dobili samo en sam zadetek eh, v okviru sklepa iz Pruma, je to vredno, da ohranimo izmenjavo podatkov z Združenim kraljestvom in da sprejmemo pričujoči sklep. Če iščemo razloge za to, zakaj bi Združeno kraljestvo spoštovalo evropske standarde in eh, kak, če pročimo možnosti, eh, da bi vključili v to izmenjavo tudi podatke usumljencev, mislim, da bi to bilo v njihovem interesu. Če se tem ne bi strinjali, potem bi izgubili pravico do tega, da sodelujo v prunsko izmenjavo podatkov. Statistika o zadetkih sedaj kaže na to, da ne bi samo države članice imele nadaljne koristi od te izmenjave, ampak tudi Združeno kraljestvo. Več kot 3300 neidentificiranih profilov je imelo zadetke v podatkovnih bazah držav članic, ki sodelujejo pri tej izmenjavi. Kar se tiče odnosa z Združenim kraljestvom po izteku prehodnega obdobja, bo vse skupaj odvisno od prihajajočih pogajanj. No, vse uh, ostale informacije v zvezi s tem pa bo predstavila komisija. Ja, ampak mene zanima specifična točka DNI in pa sistem za registracijo vozil. Zanima me, eh, kako točno je Združenim kraljestvom v tem primeru. Zdi se, da Združeno kraljestvo ne izvaja uh, Um, teh zahtev po registraciji vozil in DNI, kot je predvideno v sklepu. To pomeni, da države članice nimajo dostopa do teh podatkov, ko jih zahtevajo od Združenega kraljestva. Mislim, da sem že odgovorila na to vprašanje. Dala sem vam tudi nekaj zgledov. Kar se tiče izmenjave podatkov v DNI, je sedaj uh, v to bazo vključenih sedem držav članic. V polovici leta. Gospod Rotenburg pa tukaj predstavlja komisijo, izvolite. Lahko pojasnite, zakaj ta izvedbeni sklep? Yes, you, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Ja, lahko sem kratek. komisija je seveda preučila vaše poročilo. Tudi mi podpiramo polno vzajemnost, ko gre za uh, prumsko izmenjavo podatkov z Združenim kraljestvom. Je pa to proces, ki ga nadzoruje svet in svet bo odločil o tem, ali želi sprejeti ta izvedbeni sklep ali ne. Če si ogledam sklep in če se naslonim na to, kar je povedalo predsedstvo, lahko eh, ugotovimo, da prumski sklep ostaja veljaven za Združeno kraljestvo tekom celotnega prehodnega obdobja. Svet pri izvedbenem sklepu potrjuje to, da Združeno kraljestvo izpolnjuje pogoje za izmenjavo podatkov v okviru sklepa iz Pruma. To ni nobena nova odločitev, to je izvedbeni sklep, izvedbeni akt, ki je v skladu z obstoječimi pravili. Ocena, ki jo je podal svet, je zelo prepričljiva in uh, točna. Uh, Eh, no, naj vas spomnim na to, da je od referenduma leta 2016 komisija vedno sledila ustaljenemu procesu in podobno bi se moralo zgoditi tudi tukaj, kakor sem povedal bodo ta pravila za združeno kraljestvo še naprej veljala do izteka letošnjega leta in po mojem mnenju bi morali ta predlog torej podpreti. Kar se tiče vašega vprašanja v zvezi z DNI in pa registracijo vozil, ja, res je. Eh, številke v zvezi z DNI so vam bile predstavljene, eh, so zelo prepričljive, ko gre za prstne odtise. Prav tako, ko gre za registracijo vozil, pa informacij o tem sploh še nimamo. Trenutno ni informacij, izmenjave informacij o eh, registraciji vozil. Hvala, razumemo, kakšen je ta postopek. Gre za posvetovanje. Svet se bo torej odločil, ampak parlament ima pravico in dožnost, da eh, pove svoje politično stališče v tem postopku. Razumem, da se je komisija zavezala temu, da bo se lotila teh pogajanj z namenom, da ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država, eh, morala spoštovati evropske standarde, če bo hotelo še naprej izmenjevati podatke z nami. Sedaj pa želimo razčistiti predvsem to, kakšna je trenutna situacija. Ja, imamo sklep o izmenjavi podatkov, ampak kolikor vemo, samo sedem držav od 27 dobiva podatke iz Združenega kraljestva. Če bomo sprejeli Združene kraljestvo v prumski sistem, potem bodo morale vse države članice eh, dati na razpolago podatke Združenemu kraljestvu, obratno pa ne. Drugič, komisija mora razjasniti svoje stališče. Eh, komisija je varuh eh, evropskega prava. Kaj se bo zgodilo po decembru? 2021. Nastopil bo januar, Združeno kraljestvo bo eh, postalo tretja država. Ali bomo mi še vedno dobivali njihove podatke nediskriminatorno in kakšen pritisk lahko uporabimo za to, da bi Združeno kraljestvo prilagodilo svojo zakonodajo v zvezi s tem? Skladno z klauzulo o pregledu, o katerih je o kateri je govoril tudi svet. Do 15. junija naj bi revidirali svojo odločitev o izmenjavi podatkov o osumljencih. Torej je torej, to je torej zelo tesen časovni okvir, samo šest mesecev imamo na voljo do izteka tega prehodnega obdobja. In pa kakšen bo pravni okvir po 31. decembru? Lahko odgovorite na to? Gospod predsedujoči, morda bi lahko tudi drugi poslanci podali svoje prispevke. Vem, da ste krati predsedujoči in poročevalec. Mikrofon, prosim. We should, we should try to do our best as to the minutes available. But just this question. Ja, moramo izkoristiti minute, ki so nam še na voljo. Torej, kaj se bo zgodilo po izteku prehodnega obdobja? Kakšen bo potem pravni režim in kakšna bo vloga Evropske komisije pri tem, da bo zagotovila, da bo spoštovano evropsko pravo potem, ko se bo izteklo prehodno obdobje in bo Združeno kraljestvo postalo tretja država? Ja, to je enostavno če ne bo novega dogovora do 1. januarja 2021 in se bo izteklo prehodno obdobje, potem ne bo več eh, sodelovanja Združenega kraljestva v prunskem sistemu. Tukaj je odgovor enostaven. George, now let's let's hear from the of course let's hear from our from our shadows, please. Zdaj pa vsekakor moramo prisluhniti tudi poročevalcem v senci gospa Vesler Lima. Hvala lepa, zahvaljujem se predsedstvu in komisiji za vse informacije. Nekaj vprašanj sem želela zastaviti, ampak sem že dobila odgovore. Če dovolite, samo kratki uvod v francoščini à cause du contexte, je voudrais vraiment dire. Torej, želim povedati, da zelo cenim delo Mišela Barnija in tudi enotnost, ki jo je uspelo zagotoviti med 27 državami. In sicer zato, ker menim, da je pomembno, da bo naše stališče takšno, da bo. Um, zelo jasno do Združenega kraljestva. Um, treba je spoštovati Združeno kraljestvo kot država, ki postaja tretja država in s katero želimo imeti um, čim tesnejše odnose. In sicer tako na ozemlju Združenega kraljestva, kot na, na um, ozemlju Evropske unije, sedaj pa bom spet nadaljevala v angliščini. I believe, ko gre za kriminal in terorizem, je bistvenega pomena, da zagotovimo dobro sodelovanje z Združenim kraljestvom, danes pa tudi po izteku prehodnega obdobja. Določamo ton prihodnega sodelovanja. Morali bi ostati partnerji, tesni partnerji, ko gre za boj proti čezmejnemu kriminalu in terorizmu. Združeno kraljestvo ima prsne otise devetih milijonov posameznikov, poleg petih milijonov posameznikov, eh, katerih profile DNI imajo. Pod, eh, izmenjava podatkov DNI z Združenim kraljestvom je sedaj nekaj, česar se poslušuje več kot eh, te države, ki jih imamo, ki jih imam jaz na svojem seznamu, Nizozemska, Francija, Nemčija, Avstrija in še druge države. In izkazalo se je, da je izmenjava podatkov na tem področju bila do sedaj koristna. Poleg tega ima Združeno kraljestvo največjo bazo podatkov, ko gre za uh, daktiloskopske podatke in pa DNI podatke. Če bi uh, Eh, odrekli dostop eh, Združenemu kraljestvu, potem bi to bolj škodilo nam, kot pa Združenemu kraljestvu. Ni mi všeč beseda kaznovati, ampak kakorkoli. Poleg tega je res, da je parlament mm, Barnijevi ekipi dal jasen mandat, predvsem ko gre za izmenjavo občutljivih podatkov v zvezi z varnostjo. Ampak eh, to je delo, ki ga bo Barnier opravil po decembru 2020. Oprostite, tako malo bom končala. No, iz vseh omenjenih razlogov. bi težko zavrnila predlog komisije. Našim državljanom moramo zagotoviti varnost, predvsem, ko gre za čezmejni kriminal in terorizem. Res se moramo zavedati tega, da govorimo o čezmejnemu kriminalu in terorizmu. in eh, če bomo želeli še podatke o osumljenih osebah, potem bomo želeli še več izmenjave z Združenim kraljestvom. Zato res ne razumem, zakaj bi v tem primeru zavrnili ta predlog. Pa še eno vprašanje, če je možno. ali je Združeno kraljestvo izpolnilo vse predpogoje eh, v skladu z Prumom, predvsem, ko gre za šesto poglavje. Zanima me, če so izpolnili te predhodne uh, zahteve. Hvala lepa. Eh, torej, čas imamo samo do pol sedmih, gospa Infeld. Ali bi imeli um, um, sestanek poročevalcev v senci tu in ne da se premaknemo v drugo sobo, deset minut od tu. Želim eh, malo odgovoriti na to, kar eh, so povedali kolegi. Seveda spoštujemo Združeno kraljestvo, eh, spoštujem in ljubim Britance in sem razočarana, da grejo, ampak ne zaupam sedanji vladi in oni niso izkazali veliko spoštovanja za Evropsko unijo. Mi je zložal. Ne razumem, red teh zadev. Um, v bistvu postavljamo konja pred kočijo. Um, najprej mora Združeno kraljestvo eh, sprejeti pogoje in potem dobijo dostop. Kakšen vzvod pa imamo, če to obrnemo? Um, torej, čemu? Tu govorimo o zelo kratkem obdobju. In če sta komisija in svet eh, pripravljena dovoliti dostop sedaj, ko Združeno kraljestvo ne spoštuje tih pogojev, kako boste potem prepriči, prepričali mene, da vam zaupam, eh, da um, umaknemo ta dostop Združenemu kraljestvu, če še niso bili izpolnjeni ti pogoji. Um, ampak tudi v, uh, komisijo in svet. Uh, svetu ne zaupam, da bi to storili, kaj ti um, komisija in svet takšnega dogovora nikoli nista omaknila doslej. In razen tega, kakšna pa bi bila spodbuda um, za Združeno kraljestvo um, v skladu z recipročnostjo, če bi jim takoj dali ta dostop. In če je to ta magični instrument, ki ga vsi potrebujemo, potem ne vem, zakaj to ni spodbuda za nje, da sprejmemo, sprejmejo popolno recipročnost in standarde varstva podatkov. Ne vem, zakaj tu zdaj tako silite. Uh, zgledate, da ste zelo prepričani o tem, da lahko zaupamo Združenemu kraljestvu, ne vem. V zadnjih tednih smo videli, da je mnogo stvari, ko, jim, ko niso vredni zaupanja. In tudi komisija je 2015 že rekla, da Združeno kraljestvo zlorablja v uh, eh, velikem obsegu privilegiran dostop do šengenskega informacijskega sistema. Ta ista država tej isti državi naj zdaj eh, slepo zaupam. Vem tudi, da z nami ne delijo informacije o približno 75 tisoč eh, obtoženih eh, kriminalcih in, in jaz jim naj zaupam. Ne, najprej morajo um, sprijeti um, pogoje in potem jim bomo zaupali. Gospod pa del bolj korfit, da bi kot besedo naslednja. Um, yes, I mean, I think... Ja, vi in Sofi Infeld sta povedala že večino tega, kar sem hotela povedati tudi jaz. Mi se delamo kot, da Brexita ne bi bilo, kot da um, da ne podpiramo tega, kar smo obljubili in sicer, da bomo barovali pravice potrošnikov eh, v prihodnih odnosih z Združenem kraljestvu. Prejšnji teden v Štrasburu sem se sem z nekaterimi od vas obiskala agencijo Liza, ki se ukvarja s temi podatki in ko sem jih vprašala, ali se lahko ščitijo pred novimi zlorabami strani Združenega kraljestva, so ne, rekli ne, vse temelji na zaupanju. In eh, pokazalo se je, da eh, to zaupanje ni bilo izpolnjeno. Rekli so, da. ne želijo naših standardov na varstvo podatkov in da nimajo namena izpolniti standardov, ki si jih želi, združeno, eh, ki si jih združ, želi Evropska unija. In to pravijo sedaj, ne na koncu tega prehodnega obdobja. In zato ima poročevalec mojo popolno podporo, to, kar je povedala Sofi. In sicer, da postavimo konja pred kočijo, to je menila in s tem se strinjam. Strin, slišala sem veliko o varnosti v zadnjih 15 minutah. Varnost pa ne pomeni samo zaščito pred kriminalci. Varnost je tudi varnost navadnih državljanov v njihovi zasebnosti in pri varstvu podatkov. To je velik, veliko področje varnosti in je zime da gledamo vedno samo na druge. Jaz sem tu predstavnica državljank in državljanov um, za evropejce in za prebivalce Združenega kraljestva je pomembno, da se ščiti tudi preostalni del njihovega življenja in tu gre predvsem za varstvo podatkov. Gospod Busrde, Hvala, gospod predsedujoči. Opravičujem se v imenu Nikole Prokačinija, našega koordinatorja, ki ni mogel priti na današnjo sejo. EKR er podpira stališče sveta. To je naše splošno eh, sporočilo. Samo še dve, tri pripombe trenutna uredba o varstvu podatkov in pa uredba o izmenjavi podatkov sestavlja del pravnega sistema, britanskega pravnega sistema v tem prehodnem obdobju. To pomeni, da bodo vsi standardi glede izmenjave podatkov v skladu z evropskimi standardi. To nas torej ne bi smelo sprejeti, skrbeti. No, uh, drugič pa je dostop do teh podatkov tako na naši strani, kako tudi na strani Združenega kraljestva uh, pomembno za varnost naših državljanov. Zato je treba podpreti ta sklep. Svet je že pojasnil, da obstaja resna. Eh, da obstaja grožnja, da Združeno kraljestvo tukaj ne bo zagotovilo vzajemnosti, ampak sklep vsebuje tudi klauzulo, ki omogoča prekinitev eh, izmenjave podatkov, če Združeno kraljestvo ne bo spoštovalo načela vzajemnosti. No, mi tukaj govorimo o eh, pravnem redu, pa zaradi političnih interesov sedaj ne želimo spoštovati naših lasnih načel in standardov. Ne moremo dopustiti, da bi ta sklep eh, izkoriščali za pogajalsko taktiko Evropskega parlamenta. Ne bi se mi zdelo smiselno, eh, da zaradi teh pogajalskih taktik ne bi želeli sprejeti tega dogovora, ki bo tako ali tako, šo, kra, eh, ki bo tako, ali tako uh, trajal kratek čas uh, in da bi s tem ogrozali varnost ter kaznovali Britance, ki so pač sprejeli demokratično odločitev. Bom eh, kratka, podpiram eh, to, kar sprašujete in mislim, da nismo prejeli zadovoljivih odgovorov. To razpravo moramo videti v luči kršitev pravice državljanov v okvir zaradi zlorab eh, informacijskega sistema SIS strani Združenega kraljestva. Um, in kateri varnostni ukrepi so bili izvedeni v Združeno kraljestvo, kar zadeva izmenjavo prstnih odtisov? Kar, kaj je bilo storjeno na tem področju? E, predstavnik sveta je povedal, da se je izvedla evalvacija. Ampak ti podatki so bili testirani samo v primerjavi z Nemčijo, z eno državo članico, pri DNK pa uh, v primerjavi s tremi državami. Uh, in eh, zato um, do konca tega leta se stvar bistveno ne bo spremenila. In želim poudariti, da mnoge države članice še niso sposobne izmenjavati teh podatkov med sabo in kako um, lahko zagotovite, da bo eh, do te države v stanju izmenjavati te podatke do konca tega leta in kakšna je pravna um, utemeljitev, da to razširimo čez to leto. Um, ko prom je bil predviden za izmenjavo med državami članicami, Združeno kraljestvo pa ni del tega in zato se je treba pogajati o novem sistemu za izmenjavo podatkov po koncu tega leta. Um, misl, to se mi zdi um, slabo upravljanje s tem in kaj eh, bo, bo eh, storilo Združeno kredistvo in tudi Evropska unija, da bo možno izmenjavati te podatke preko ustreznega umestnika. Hvala. Eh, s tem smo že izkoristili čas, ki je na razpolago. Poročevalci v Sinci bodo imeli sejo v tej dvorani, to bo bolj praktično za nas vse, ampak dvi, eh, dva poslanca še želita spregovoriti in ker sta tako dolgo bila v dvorani, bi jih morali nagraditi za to, gospod Hidvigi in gospa Sipe, če se ne motim in potem bomo končali, gospod Hidvigi vse je treba videti boč, um, s pogledom na to, kaj je bolj pomembno. Gre za varnost ljudi in za boj proti um, terorističnim organizacijam in organiziranemu kriminalu, ne glede na to, ali nam je všeč um, Johnson ali ne, ampak eh, preveč se osredotočamo na sebe. V interesu eh, Evropske unije je, da se nadaljuje ta izmenjava. Dobivamo več podatkov od njih, kot uh, oni od nas. V, ča, v prehurnem obdobju bomo imeli čas, da se ga dogovorimo in do takrat naj bi se nadaljevala ta izmenjava podatkov podatkov eh, zaradi lastne varnosti. Ne smemo govoriti o tem, komu je kdo všeč. To ni relevantno v tej razpravi. In sedaj še gospa Sipel, hvala, gospod predsednik. Ko je Združeno kraljestvo bila, bilo članica Evropske unije, so radi sprejemali podatkov in so um, um, zelo neradi posredovali svoje podatke. To ni bilo ravno visje. Združeno kraljestvo nikoli ni izpolnjevalo vseh standardov Evropske unije in vlada Združenega kraljestva pravi, da sploh nočejo izpolnjevati evropskih standardov. O čem pravzaprav govorimo? Če ne želijo izpolniti evropskih standardov, naprimer varnost podatkov, kaj pa je potem z vprašanjem nadaljnega posredovanja teh podatkov drugim? Ali res branimo svoje državljane, če dovolimo Združenemu kraljestvu dostop do vseh podatkov, če nimamo nadzora nad tem, kaj se bo s temi podatki zgodilo, potem kdo bo imel dostop do njih? Mislim, da si moramo to ogledati in smo malo šokirani takšen je moj otis, da um, se v tej hiši poskuša najti nek izgovor, da bi se omogočil dostop Združenemu kraljestvu tudi po decembru 2020, ne glede na, to, na, ne, ne glede na veljavne standarde in to je nekaj, česar ne morem sprijeti. Hvala. Ja. Hvala vsem za prispevke.